Bene colleghi, possiamo... Non funziona? Sì, ma non, non, non è... Non... Dobro colleghi, lahko začnemo. Prosim, da sedete na svoje mesta. Kaj ti? Začeli bomo z glasovanjem, kot predvideno. Prosim, kolegi, sedite na svoja mesta. Začeli bomo z glasovanjem. Mene slišite? gre za odnosi Evropske unije s svetom za zalivsko sodelovanje. Prosim, da ostavite svoje kartice v vaše električne naprave in prosim, da se tudi usedete, kajti nimamo prav veliko časa za zelo dolgo in zapleteno glasovanje. Prosim, sedite na svoja mesta in dokar se da hitro. Kajti Potem bomo nadaljevali s preostalim dnevnim redom in zelo dolg je ta dnevni red. Skoraj da vsi kolegi so na svojih mestih, tako da lahko začnemo z glasovanjem. Torej, najprej poročilo podpredsednice Budis. Prvi člen, predlog spremembe 21, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. Proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 3 za. Proti, vzdržani, sprejet. Prehajamo na predlog spremembe 28 za. Proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 4 za. Proti, vzdržani, sprejet. Prehajamo na predlog spremembe 36. Za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti. Proti, vzdržani, sprejet. 40 za. Proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Prehajamo k kompromisnemu predlogu 6. Za. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 48 za. Proti, vzdržani, sprejet. 50 za proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Komprom eh, predlog spremembe 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 57 za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. Kompromisni predlog 8 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 58 za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. 61 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 62 za. Proti proti, vzdržani, zavrnjen. 63 za, proti, vzdržani, sprejet. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 68 za, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 9. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 69. Za, proti, vzdržani, sprejet. 71. Za, proti, vzdržani, sprejet. 72. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Zavrnjen. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 14. Za, proti, vzdržani, ne, tukaj mi ni povsem jasno kakšen je rezultat. Zato bomo elektronsko glasovali. Glasujemo torej elektronsko o predlogu spremembe 14. Chiudiamola, ci sono tre che non hanno. Zaključujemo glasovanje. Trije niste glasovali, ampak vseeno. 33 za, 30 proti. Kolegica Lunaček, kako bi glasovali, oprostite, seboj nimam svoje kartice, ampak glasovala bi za. 34 proti 30, torej. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 20 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. Ena za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani sprejet. Štiri za, proti proti, vzdržani, sprejet. Pet za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa imamo mnenja odbora za industrijo, torej bomo začeli z drugim za, proti, vzdržani, sprejet. Tri za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. I trepet. Ne, imamo predlog, da bi glasovali v sklopu in sicer o predlogih sprememb od 5 do 9. Ali je kdo temu nasprotuje? Ne. Potem bomo glasovali v sklopu o predlogih sprememb od 5 do 9. Za, proti, vzdržani, sprejeti so ti predlogi sprememb. In isto bi lahko storili za predloge sprememb od ITRE 11 do ITRE 14? Ali kdo nas pretuje, da glasujemo o teh predlogih sprememb skupaj? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeti so tudi ti predloge sprememb 16 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sedaj pa elektronsko glasovanje končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Votanti, 68 vas je glasovalo, 63 za, 3 je proti, 2 ste se vzdržala in čestitke poročevalki za veliko večino. Sedaj pa prehajamo k glasovanju o predlogu resolucije o evropskem integracijskem procesu Črne Gore. Poročevalec je Charles Stanok. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi ustni predlog spremembe za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe dve. Za? Proti? Vzdržani? vzdržani, zavrnjen. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 5. Ne, zahtevali ste, da elektronsko preverimo četrti predlog spremembe. Glasujemo. 68 skedi. 68 kartic, 67 vas je glasovalo, glasovanje je zaključeno, 61 za, 6 proti, nič se vas, nič se ni vzdržal, torej je ta predlog spremembe sprejet. 5, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, ne, ta rezultat pa ni jasen, zato bomo elektronsko glasovali. Aperta la votazione. 68 schede. Glasujemo. Zaključujemo glasovanje. 66 vas je glasovalo, 17 za, 48 proti. Torej, predlog spremembe je zavrnjen. Prosim, da dvigujete roke. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Rezultat ponovno ni jasen, torej bomo elektronsko glasovali o predlogu spremembe 25. Glasujemo. Sedemdeset kartic imamo, vendar niste vsi glasovali. 67 vas je glasovalo, 38 za, 29 proti, torej je predlog spremembe sprejet. 26 za proti, vzdržani sprejet. 27 za, proti, vzdržani sprejet. 28 je bil umaknjen, 29 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 30 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 3, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 34 za, proti, vzdržani sprejet. 35 za, proti, vzdržani sprejet. 36 za, proti, rezultat ni jasen. Torej, elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 36. 70 ustavljenih kartic, 64 vas je glasovalo nekaj kolegov torej ni glasovalo. Konec glasovanja 38 za, 29 proti, torej sprejet. 37 za, proti, vzdržani sprejet. 38 za, proti, vzdržani sprejet. 39 za, proti, vzdržani zavrnjen. 40 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejet vzdržani. Zdi se mi, da je ta del zavrnjen. Drugi del. Želite, da to preverimo? Potem bomo elektronsko glasovali o prvem delu predloga spremembe 40. Glasujemo. Aperta la votazione sulla prima parte dell'emendamento 40. Glasujemo torej o prvem delu predloga spremembe 40. Nekateri kolegi še zmeraj ne glasujete. 38 za, 28 proti, torej sprejet. In še drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, rezultat ni jasen. Torej bomo elektronsko glasovali o ustnem predlogu spremembe 4. Glasujemo. settantuno schede inserite, sessantatré stavljenih kartic. Glasovanje je zaključeno, 64 vas je glasovalo, 30 za, 31 proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani sprejet, 59 za, proti, vzdržani zavrnjen, 60 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani sprejet, 66 za, proti, vzdržani sprejet, 67 za proti, vzdržani, sprejet, 68 za, proti, vzdržani, sprejet, 69 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti. Ni, rezultat ni jasen, torej bomo elektronsko glasovali o drugem delu predloga spremembe 69. 72 schede, 69 votanti. 72 odstavljenih kartic, 69 vas je glasovalo, 36 za, 33 proti, torej sprejet je tudi ta del. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani sprejet. 73 za, proti. Mislim, da je ta predlog sprejet, ampak nisem povsem prepričan, torej bomo še elektronsko glasovali. O predlogu spremembe 73, 73 vključno z ustnim predlogom spremembe. 70 ustavljenih kartic. Torej, še enkrat ponavljam, glasujemo v predlogu spremembe 73. 73. Z ustnim predlogom spremembe. Konec glasovanja. 32 a 34. 34 proti 32 sprejet. 74. 74, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 75 za. Proti. Vzdržani sprejet. 76 za. Proti. To bomo preverili. 76 elektronsko glasovanje. Eh, Glasujemo. Štirje kolegi ne glasujejo. Zaključujemo. Še dva kolega nista glasovala. Eden. Zaključujemo glasovanje. 36 za, 30 proti, sprejet. Vodna izjava A, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen. In še ustni predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj bomo elektronsko glasovali o celotnem predlogu. Glasujemo. vediamo un po' eh, se, se il voto finale riusciamo ad avere il plenum di voto. <laughs> no, sì, sì, sempre due colleghi si dimenticano di voto. Dva collega pozabita glasovati, vedno znova. Konec glasovanja, 68 se je glasovalo, 62 za, 3 proti, 3 vzdržani in čestitke poročevalcu. Sedaj pa prehajamo k bolj kritičnemu in zapletenemu glasovanju, do zdaj je šlo vse kot po maslu. Sedaj pa vas prosim, da jasno dvigujete roke. Kolegica Umen Rojten želi besedo, izvolite. Um, danki, danki vel, Hvala lepa, predsedujoči. Letos je še bolj pomembno kot kadarkoli kaj ti Tur v Turčiji se približujejo volitve. Zato bi rada poudarila, da ne le strani poročevalke, ampak tudi strani naše skupine smo se trudili, da bo poročilo uravnoteženo. Zato smo dobili tudi dovoljenje, da umaknemo predlog spremembe 250. Zato bi prosila kolege, da si ponovno ogledajo predloge sprememb 6, 7, 12 in 13 ter 313 v zvezi z zmogljivostjo integracije in pa 313 tudi o zmožnosti, zmogljivosti um, približevanja. Rada bi vas tudi pozorila na to, oziroma opozorila bi vas tudi na uvodne izjave A, B in C in upam, da boste lahko omaknili oziroma boste lahko upoštevali to, da smo mi umaknili 250 in da boste vi lahko obstorili isto za 6, 7, 12, 13 in 313. Če pa ne, pa vsaj glasujte prosim. proti. Hvala. Va bene, allora, eh, ringra... Dobro. Kolega Hoyt. There's no debate this morning, so I'll danes nimamo razprave, zato bi se omenil samo na postopek. Zato bi rad, da daste na zapisnik, da ker EPP umik oziroma ELS umika 250 predlog spremembe, bomo mi kot kompromis umaknili predlog spremembe 6 kot um, socialisti in demokrati, če pa zeleni tega ne bodo omaknili, bomo glasovali proti. Tako smo se dogovorili tudi na kompromisnih sestankih in upam, da bomo lahko sedaj nadaljevali z glasovanjem. Eh, Najlepša hvala, kolega Howitt. Kolega Brok, želite besedo? Prej ste dvignili roko. Predsednik. Rad bi se zahvalil gospe Omen Reuten za njen predlog in vidim, da se je gospod Howitt tudi izganil v točki, ki je smiselna. Mislim pa, da to ne upošteva celotnega predloga gospe Omen Reuten in tako smo sedaj v težki situaciji ki bi lahko na plenarnem zasedanju v pomembno vprašanju vodila do konfrontacije in ne vem, če bo to podprlo možnost za začetek pogajanj. Torej, tisti, ki podpirajo članstvo Turčije, seveda naj upoštevajo, da s tem možnosti odprte pogaja niso dane in da bo to vodilo do težav za nadaljevanje pristopnih pogajanj. Eh, qualche osservazione, rimaniamo fissi alle. Ostanimo pri navodilih, ki smo jih dobili. Če bo 250 umaknen, drugi ostanejo. Poročevalka torej ostaja pri tem, da bo predlog spremembe 250 umaknen. Če tudi ne bodo umaknjeni vsi predlogi sprememb, za katere je to predlagala z namenom kompromisa. Gospod Menrojten predsednik, če tu ni nekega duha za to, da bi se vrnili k prejšnjem dogovoru, ki so ga politične skupine imele, potem ne moremo umakniti predloga spremembe 250. Uh, Morali bi se med sebojno spoštovati. Spoštujem parlament in njegova pravila. In če se kolegi pogajajo v dobri veri znotraj skupin in znotraj parlamenta, In vem, da ima gospod Brok drugačno mnenje o integracijskih kapacitetah in to spoštujem, ampak dogovor, ki smo ga včeraj sklenili med skupinami, je bil o amandmajih 256 in 7, ne pa o drugih. To je gospa Omen Rojten predložila v zadnjem trenutku. Ampak prosim, ne tolmačite narobe to, kar smo se dogovorili, kajti v dobri veri smo, se sku, smo skušali najti eh, neko, nek soglasje, neko močno voljo. Želeli smo poslati jasno sporočilo Turčiji, ampak takšna taktika v tem trenutku pa ni na mestu in ne pomaga. Kolega Brok. Predsednik integracijska kapaciteta je nekaj, o čemer mora sklepati um, parlament. In če želijo socialisti, da se to ne navede za um, pogoj za turčki pristop, je to javna razprava, katero, s katero se moramo lotiti. In zato tudi ne smemo omakniti 250. mandmajo. In žal je, da to, da bi se strinjali v zadnjem trenutku, predstavlja tak problem. Bomo glasovali, kako bomo glasovali, bomo videli, kaj se bo zgodilo do plenoma. V številnih poročilih smo to kapaciteto prejeli kot naše mnenje, socialisti pa sedaj odstopajo od dosedanjega soglasja parlamenta. Ancora, um, yes, ah, Želite še enkrat besedo, kolegica Omen Reuten? Predsednik, vedno držim svoje obljube. A tudi včeraj sem že povedala kolegom, da sta predloga sprememb 12 in 13 za nas zelo pomembna. Drugič, včeraj zvečer nisem, se nisem, nisem mogla omakniti predloga sprememb 250, kajti tisti, ki je predložil ta predlog spremembe, se ni strinjal. Danes pa sem lahko dogovorila za gospod Flasto, da omakneta predlog spremembe in potem se lahko tudi za 12 in 13 glasuje za. Včeraj pa sem tudi mojim socialističnim kolegom povedala, da, skupina, da bo skupina e LS glasovala proti 250. Torej, če je kdo v tej hiši, ki mi bo povedal, da ne drži moje obljube in da se ne držim dogovoru, te, to ni res. Želela sem pač poglobljen dogovor. Onorevole Bodisi, pa il onorevole Aoli, pa idemo k judrem. Hmm. Eh, Gospa Vlasto, ki je avtorica predloga spremembe 250, žal danes ni z nami, vendar je njen sodelavec povedal, da je po dogovoru z gospodom Reuten bila za to, da se umakne predlog spremembe. No, tudi jaz bi rad vplival na dobre odnose in eh, zahvaljujem se za to, kar je povedala Omen Reuten. Kar je sedaj pojasnila, je to, da je danes zjutraj podala novo ponudbo, ki je drugačna od tiste včeraj zvečer in to pa ni um, ponudba, ki bi jo lahko sprejeli, zato bomo ohranili to, kar smo rekli prej. Torej, če se ne ohrani 250, bomo glasovali proti 6 in 7 bomo videli, kakšen bo rezultat tega glasovanja danes in bomo potem videli, kaj se bo zgodilo na plenarnem zasedanju. To, kar je rekla gospa Omen Reuten sedaj, tudi nekako od, mi odzame skrb, da bi se lahko karkoli narobe interpretiralo. Hvala. Ja, dobro. Sedaj, ko smo slišali ta pojasnila, bomo glasovali o vseh predlogih sprememb. 250 ni umaknen, ker ne bodo umakneni drugi predlogi sprememb, torej bomo glasovali o, o vseh predlogih sprememb, ki so bili omenjeni. Začnimo z predlogom spremembe 23. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržan je zavrnjen. 29 za, proti, vzdržan je zavrnjen. 30 za, proti, vzdržan je sprejet. 31 za, proti, vzdržan je zavrnjen. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržan je sprejet. 36 za, proti, vzdržan je sprejet. proti vzdržani sprejet. 37 za, proti vzdržani zavrnjen. 39 za, proti vzdržani sprejet. 40 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 2 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 49 za, proti vzdržani zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 54, ne se popravlja predsednik, 57. 57 glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Dejal bi zavrnjen, ampak nisem prepričan. Torej, elektronsko glasovanje o prvem delu predloga spremembe 57. Glasujemo. Konec glasovanja. 36 proti 33 sprejet. Drugi del za, proti. Isto kot prej, mislim, da, ampak vseeno bomo to preverili. Elektronsko glasujemo, torej še v drugem delu predloga spremembe 57. Eh, sempre qualcuno non vota. Nekateri ne glasujete. 35 za, 32 proti. Predlog spremembe je sprejet. Kompromisni predlog 4 za, proti vzdržani sprejet. 66 za, proti vzdržani zavrnjen. 67 za, proti vzdržani zavrnjen. 68 za, proti vzdržani zavrnjen. 69 za, proti vzdržani zavrnjen. Želite preveriti predlog spremembe 68, elektronsko glasovanje torej. Konec glasovanja. 34 za, 35 proti. Z enim glasom razlike zavrnjen. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 71 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Ampak nisem prepričan. Tako da bomo še elektronsko glasovali o predlogu spremembe 71. Glasujemo, konec glasovanja. za 49 proti. Prosim, da dvigujete roke. 74 za. Proti. Vzdržani. Dejal bi, da je ta predlog spremembe sprejet kompromisni predlog 6, ne želite preveriti predlog spremembe 74, torej elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 74. Konec glasovanja. 40 za, 30 proti, sprejet. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 77 za, proti. Zdi se, da je sprejet, ampak vseeno bomo še elektronsko glasovali. 77 glasujemo. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 36 za, 33 proti sprejet. 78 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Drugi del, za? Proti vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 7, za? Proti vzdržani sprejet. Prehajamo k kompromisnemu predlogu 8, za? Proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 9, za? Proti vzdržani sprejet.

C'è un errore nella nostra procedura di voto. Napako smo storili v našem postopku. O predlogu spremembe 85 ne smemo glasovati, kajti 78 smo sprejeli. Torej, prehajamo k predlogu spremembe 87. 86 je bil namreč umaknjen. Kolegica želi besedo. Kolegica Flotra. No, pravzaprav volilni seznam kaže, da se 85 umakne, vendar meni se zdi, da so zadeve kompatibilne in da bi pravzaprav morali glasovati tudi za 85. If, if 78, oh. Da. Is die congres? Um, Pravkar sem prejela nove informacije. Po mojem mnenju to ni bilo skladno, ampak. Ampak obstajajo govorice v Turčiji, ki bi lahko vodile do tega, da se bo res zasledovalo morilce in zato predlagam, da glasujemo o tem in prosila bi potem, da tudi moja uh, stran glasuje za. Glede na te zadnje informacije je manj problematično definirati, ali je ta predlog spremembe skladen ali ne. Torej, 85 glasujemo, kdo je za. Hvala lepa kolegici Omi Rojnten. Proti. Zdi se, da je sprejet. 86 je omaknen, torej 87 za, proti, vzdržani sprejet, 88 za, proti, vzdržani zavrnjen, 89 za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 10 za. Izvolite, kolega Howitt v zvezi s kompromisom deset sekretarjač to že ima, ampak to je prišlo do tipkarske napake in strinjali smo se, da bi dodali še in this area v tretji vrstici, torej no reform in this area has been undertaken. To bi samo za zapisnik povedal. Pa Beni? Ja, dobro. Se strinjamo. Gre zgolj za pojasnilo, mislim, da nihče temu ne nasprotuje. Glasujemo o kompromisnem predlogu 10. Z tem pojasnilom, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 93 za, proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 94 je bil umaknjen. 96 za. Ne, 95, ja, 95 se popravlja predsednik. Čeprav 94 ni bil sprejet in tukaj piše, da ta odpade, če je bil 94 sprejet. O tem moramo glasovati, pravi kolegica Omen Reuten. Ja, ja, v redu, pravi predsednik. 95 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 96 za, proti, vzdržani zavrnjen. 97 za, proti. Ni jasen rezultat. Torej bomo elektronsko glasovali. Glasujemo o predlogu spremembe 97. Chiusa votazione. Konec glasovanja. Zavrnjen z veliko večino. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 100 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 106 je bil maknen, 107, kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog smo jim bez 114. Ne. Počakajmo trenutek. Bene, 114 non si Ne, o predlogu spremembe 114 ne bomo glasovali, ker je bil sprejet predlog spremembe 50. Torej smo pri kompromisnem predlogu 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Sto dvaindvajset torej. Za, ne poročevalka nasprotuje. Um, Predsednik, v prvotnem seznamu je prišlo do napake in še enkrat bi rada povdarila, da moramo glasovati proti 199. Dobro, če jo maknem oziroma če je odveč po redu. Sì, sì, eh, era così. 122 voti favorevoli. Voti. Oh, to je bil zelo občutljiv predlog spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Predlog spremembe, kompromisni predlog spremembe 14 za. Favorevoli al compromesso 14. Dove è il compromesso 14? Ne, poslanci želijo preveriti predlog spremembe 122, torej elektronsko glasovanje. Aperta la vo. Elektronsko glasujemo v predlogu spremembe 122, torej. 122. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 34 za, 33 proti sprejet. Kompromisni predlog 14 za, proti vzdržani sprejet. 130 za, proti vzdržani zavrnjen. Elektronsko glasovanje, čeprav je rezultat jasen. 130, torej elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. sedemintrideset proti dvaintrideset za zavrnjen sto enaintrideset ker smo zavrnili predlog spremembe 130. Za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen, zato bomo spet elektronsko glasovali o predlogu spremembe 131. Tokrat. Ci sono sei colleghi che non votano. Šest kolegov ne glasuje. 131. Dobro, nekateri ne želijo glasovati. V redu. Konec glasovanja. 48 proti, 18 za, zavrnjen. Kompromisni predlog 15 za. Proti, vzdržani, sprejet. 137 za proti, vzdržani, zavrnjen. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sto petdeset za. Proti, vzdržani, zavrnjen. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 152 za, proti. Ta rezultat spet ni jasen. Utrujeni ste in ne dvigujete rok. Torej bomo elektronsko glasovali. Predlog spremembe 152. Konec glasovanja. O predlogu spremembe 152, 36 za, 32 proti, predlog spremembe je sprejet. 153 za, proti, vzdržani sprejet. 154 je bil umaknen, 155 za, proti, vzdržani sprejet. Rezultat ni jasen, zdi se mi, da je predlog bolj sprejet kot ne, ampak bomo elektronsko preverili. Predlog sprejem je 155, torej elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 37 za, 31 proti sprejet, 157, o tem ne bomo glasovali. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjen 160 za, proti, vzdržani, zavrnjen 161 za, proti, vzdržani. Dejal bi, da je zavrnjen ta predlog spremembe, ampak spet nisem prepričan, tako da bomo to elektronsko preverili. Predlog spremembe 161, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 29 za, 40 proti zavrnjen. 162 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 18 za, proti vzdržani sprejet. 164 za, proti vzdržani zavrnjen. 166 za, proti vzdržani zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 169 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 170 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 171 za. Želite preveriti predlog spremembe 170, torej elektronsko glasovanje. 170, aperta la votazione. Torej, glasujemo. Konec glasovanja. 37 za, 32 proti, torej sprejet. 171 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 172 za, proti, vzdržani sprejet. 173 za, proti, vzdržani sprejet. 174 za, proti, vzdržani zavrnjen. 175 je bil omaknjen, 176 ne, želite preveriti 174 elektronsko glasovanje. Ja, telepatsko se sporozumevam s kolegom Howitem in vem, da želi, da to preverimo, torej elektronsko glasovanje. En glas socialistov preveč imamo, torej nekdo ne umahne kartico in ne glasuje. No, eh? Eh. Eh, Elektronskim napravam pač nič ne ujde. 39 proti, 25 za, 4 je vzdržani, torej zavrnjen. 175 je bil omaknjen, 176 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 181 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sto triinosemdeset za, proti vzdržani. Zavrnjen 184 za, proti vzdržani zavrnjen. Sedaj smo pri 191 za, proti vzdržani zavrnjen 192 za, proti vzdržani zavrnjen 193 za proti, vzdržani, zavrnjen, 194 za, proti, vzdržani. Dejal bi sprejet, zdi se mi, da je to bolj da kot ne, ampak vseeno bomo to preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 194. Because they're compatible with the compromise. You have to vote in dobbiamo votare 189 e 190. Mm. Chiusa la votazione. Konec glasovanja, 38 za, 26 proti, torej sprejet. Rečeno mi je bilo, da moramo glasovati o 198 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 190 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 194, ne, o 194 smo že glasovali. 197 za, proti, vzdržani, rezultat ni jasen. Elektronsko bomo glasovali. Torej, o predlogu 197. 197 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. O predlogu spremembe 197. 14 proti 51 za sprejet. 198 za. Za 198 proti vzdržani sprejet. 199 za. Želite preveriti 198, dobro, elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 198. 198, konec elektronskega glasovanja. Konec glasovanja. 38 za, 29 proti, sprejet 199. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 214 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 215 je bil umaknjen. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe 200 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 205 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 207 je bil maknjen, 203 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 211 za. Želite preveriti 203 elektronsko, potem bomo elektronsko glasovali v predlogu spremembe 203. Konec glasovanja 14 za 52 proti. Zavrnjen 211 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 216 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 218 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 217. Na no, vero. Večin. 218 smo zavrnili, torej 217 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 220 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 219 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 221 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 222 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 222 želite preveriti, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 45 proti, zavrnjen. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 226 za, proti, vzdržani, sprejet. 230 za, proti, vzdržani, dejal bi, da je to. Da je ta predlog spremembe zavrnjen, ampak bomo to še elektronsko preverili. 230 elektronsko glasovanje glasujemo. enaintrideset proti trideset za zavrnjen dvesto enaintrideset za proti vzdržani zavrnjen dvesto dvaintrideset za proti vzdržani zavrnjen dvesto triintrideset za proti vzdržani zavrnjen 234 za. Za torej 234 proti, vzdržani zavrnjen. 235 za, proti, vzdržani zavrnjen. 236 za, proti, vzdržani sprejet. 237 odpade, 238 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 239 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 240 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 241 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 242 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 243 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 245 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 246 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 247 je bil umaknjen, 248 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 249 za, proti, vzdržani, zavrnjen. In mitičen 250, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Ne, je umaknjen. Ga vseeno umikate. Vole intervenire? Želite besedo? Kolegica Omen Reuten? Voorzitter, 200, 250, eh, daarvan. Predsednik, 250 sem rekla, da ga umikamo. In sicer v primeru, da bodo socialisti razmislili o tem, da omaknejo tudi 12 in 13 integracijskih kapacitetah. In sedaj sem ga res omaknila in zato res prosim, da ponovno razmislite o 12 in 13 in 313. Kolega Hovit. I hear Mrs. Imeroyten, but I also heard you call a vote. So just for the... E, torej, za protokol, ali lahko sedaj poveste, ali ste omaknili, ali bomo glasovali. Kaj ti upoštevali bomo dogovor včeraj, ampak moramo slišati z vaše strani, kaj je zdaj sploh je. Bodimo jasni, gre za nov dogovor. Včeraj se nisem strinjala s tem, da omaknem, ker nisem imela dovoljenja. To je prvič. Drugič, kot dobrohotno gesto to umikam po pogovorih z gospod Flastov. In to umikam, bo, naj bo to jasno, ampak želim pa, da ohranite prejšnje formulacije, ki smo jih imeli. To pomeni tudi, da vas še enkrat prosim, da umaknete ali pa da glasujete proti 12, 13 in 313. Va bene, eh, abbiamo capito la... Dobro, Razumeli smo vaše stališče. Mene pa zanima in tudi nas vse zanima, če namerava poročevalka predlog smembe 250 umakniti ali namerava ta predlog spremembe umakniti le, če bodo socialisti umaknili predlogo sprememb 12 in 13. Ga umikate v vsakem primeru A, in torej ni pogoj, da socialisti umaknejo predloga spremem 12 in 13. Gesture, un... Ne, to je brezpogojno kot pozitivna gesta. Ampak upam, dobro. No, torej o predlogu spremembo 250 ne bomo glasovali. 251 torej za, proti, vzdržani, zavrnjen. 252 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 253 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 254 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 255 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 256 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržan je sprejet. 257 je bil umaknjen. 258 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 259 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 260, o tem ni potrebno glasovati. 261, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 262 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 263 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Želite to preveriti? Dobro. Drugi del predloga spremembe 263 glasovali bomo elektronsko. chiusa la votazione. Konec glasovanja. 32 za, 36 proti, torej zavrnjen. 264 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 266 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 268 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 269 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 271 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 272 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 276 za, proti, vzdržani. Zdi se, da je ta predlog spremembe sprejet, ampak nisem prepričan, tako da bomo elektronsko glasovali. O predlogu spremembe 276 glasujemo. E Konec glasovanja. 31 za, 37 proti, zavrnjen. 277 za, proti, vzdržani, isti rezultat kot prej. Zavrnjen. 278 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 279 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 280 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani zavrnjen. 282 za, proti, vzdržani zavrnjen. 281 za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 22 za, proti, vzdržani sprejet. 284 za, proti, vzdržani zavrnjen. 285 za, proti, vzdržani zavrnjen proti, vzdržani zavrnjen. 290 za, proti, vzdržani sprejet. 291 za, proti, vzdržani. Zavrnen po mojem mnenju, ampak nisem prepričan, tako da bomo elektronsko glasovali o predlogu spremembe 291. cinque colleghi non votano, chiuso la votazione. Pet colleghi ni glasovalo. Konec glasovanja. 21 za, 41 proti, zavrnjen. 292 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 293 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 294 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 200 195 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 296 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 297 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 298 za, proti, vzdržani, sprejet. 299 ni potrebno glasovati, 300 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 300, 301 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 302 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 303 za, proti. 303 za, proti, vzdržani, zavrnjen 304 za, proti, vzdržani, zavrnjen 305 za. Želite preveriti predlog spremembe 304 elektronsko glasovanje? Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 304. Konec glasovanja. 17 za, 51 proti, zavrnjen. 305 za proti, vzdržani, zavrnjen 306 za, proti, vzdržani, zavrnjen 307 za, proti, vzdržani, zavrnjen 308 za, proti, vzdržani, zavrnjen 309 za. Želite preveriti 308 elektronsko glasovanje? 308, preverjamo torej, kako ste glasovali. Še 9 vas ni glasovalo, 5. Nismo še dobili kave. Morda v tem tiči problem. Mogoče je kakšen kolega zaspal. 16 za, 50 proti zavrnjen. 309 za, proti. Vzdržani, zavrnjen. 310 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 311, 312 sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjen. 313 za, proti. Ni jasen rezultat, torej bomo elektronsko glasovali o predlogu spremembe 313. No degli emendamenti. To je bil eden izmed spornih predlogov sprememb. Ko je šlo za predlagan kompromis, dva kolega nista glasovala, konec glasovanja, 25 za, 37 proti, zavrnjen. 314 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 315 za proti vzdržani sprejet. 7 za, proti vzdržani zavrnjen, 6 za, ne, 6 je bil umaknjen, odlično, torej 8 za, proti vzdržani zavrnjen, 9 za, proti vzdržani zavrnjen, 10 za, proti, vzdržani zavrnjen, 11 za, proti, vzdržani zavrnjen, 12 za, proti, vzdržani zavrnjen, 13 za, proti, vzdržani zavrnjen, 14 za proti. Rezultat ni jasen. Torej bomo elektronsko glasovali o predlogu spremembe 14. Vse kolegi, ki nam bodo. Še zmera nekateri kolegi ne glasujejo. Konec glasovanja. 19 za, 47 proti, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani zavrnjen. 21 sta bila omaknjena, 1 za, proti, vzdržani zavrnjen, 2 za, proti, vzdržani zdi se, da je sprejet. Torej odpada predlog spremembe 3, 4 za, proti, vzdržani zavrnjen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 slišali, ampak pri kritičnih točkah smo tam, kar smo imeli kot kompromis, gospod kolega, in zato sem zelo hvaležna in upam, da se je zdaj socialistična skupina naučila, da se moramo držati kompromisov. Vedno mi je bilo v veselju z gospodom Svobodo sodelovati v tem duhu, zato smo popolnoma za. Hvala lepa kolegici Omen Rojten. za ta zaključek glasovanja. Sedaj pa konec elektronskega glasovanja. 59 vas je glasovalo, 51 za, samo 5 proti in 3 je vzdržani. Torej to poročilo sprejeto. Čestitke poročevalke, kolega Objors. Pred številnimi leti sem se naučil, da je treba upoštevati kompromise in že kar nekaj let vem, da je treba povedati resnico o kompromisih. Kompromis, ki smo ga tukaj sprejeli, smo ga pač sprejeli. In to bi rad dal v povedal. In pri vsem spoštovanju pred gospodom po omenrojte, nočem, da mi nekdo uči, kako je treba poštevati kompromise. Kolega, uh... Eh, Sedaj bom predsedovanje predal kolegu Bodisu za nadaljevanje te seje. Pozdravljam vas.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 situacija bila zadnje čase nekoliko zaskrbljujoča in sicer zaradi odločitve večine opozicijskih strank, da bodo bojkotirale delo parlamenta. S tem predajam besedo gospodu Talerju, poročevalcu, naj predstavi najpomembnejše točke rezolucije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dragi kolegi, dovolite mi da po tem zanimivem glasovanju o eni kandidatki o turčiji in zadnjič seveda o hrvaški danes obravnavamo resolucijo o naslednji kandidatki za članstvo v evropski uniji to je o makedoniji danes je makedonija v dobri družbi kajti obravnavali bomo tudi islandijo in če je politika tudi simbolnost upam da bo ta dobra družba pripomogla k temu da obe kandidatki današnji istočasno začneta pogajanja o članstvu evropske unije. danes obravnavamo resolucijo tudi v na dan ko bo v našem parlamentu ustanovljena skupina prijateljstva z makedonijo in danes je eno leto ko smo sprejeli našo zadnjo resolucijo na parlamentarnem nivoju. Uh, naj vam v nekaj točkah predstavim glavne značilnosti letošnje resolucije Evropskega parlamenta o kandidatki Makedoniji. Najprej je potrebno poudariti, da res, predlog resolucije predlaga da makedonija začne pogajanja o članstvu nemudoma to se mi zdi pomembno poudariti eh, ker je to osnovno sporočilo te resolucije makedonija nadaljuje izpolnjevanje političnih meril za začetek pristopnih pogajanj to je potrdila evropska komisija v zadnjem poročilu pred nekaj meseci in ta parlamentarna resolucija predlaga, da se pogajanja začnejo. Obžalujemo, ker svet še ni potrdil začetka pogajanj in predlagamo svetu, da tak sklep sprejme. Obenem, kot je že predsedujoči sporočil, resolucija izraža zaskrbljenost nad nedavnim razvojem dogodkov v kandidatki Makedoniji gre prvenstveno za tri področja problemov. Prvo je politični dialog v državi oziroma bolje rečeno pomankanje tega političnega dialoga, kar je v zadnjem času privedlo celo do bojkota parlamentarnega dela strani velike večine opozicijskih strank. Drugi nivo področje problemov je sodstvo bolje rečeno neodvisnost ali odvisnost sodne veje oblasti. In tretji nivo problemov je področje medijev. Svoboda ali lahko tudi nesvoboda medijev, predvsem kritičnih medijev. Resolucija nadalje izraža pohvalo delu posebnemu odposlancu Evropske unije v Skopju ki je v dolgoletnem delu opravil odlično delo. To je človek, gospod ambasador Fuere, ki je z vsem srcem tudi čez vikende noč in dan skrbel za to, da Makedonija čim bolj napreduje. V zadnjem času je žal doživel, tako kot nekateri drugi predstavniki Evropske unije, določene napade na svojo osebnost in zdi se mi potrebno, da upozorimo, da to ni primerno obnašanje. Kot rečeno, na, na področju medijev so določeni problemi. To je zadnje čase eskaliralo v primeru televizije A1, ki je po objektivnih meritvah najbolj vplivna televizija v državi, je pa tudi precej kritična do vlade. In uh, sicer je prišlo ta teden do pozitivnega razvoja dogodkov, ko so bili deblokirani računi te televizije in morda je to tudi znak, da se država zaveda pomembnosti tudi kritičnih medijev. Resolucija opozarja na neverjeten primer iz novembra lani, ko je Ministrstvo za notranje zadeve na svoji spletni strani pozvalo državljane naj mu poročajo primere neobjektivnega poročanja. E, težko je verjeti, da je kaj takega možno, stvar zveni precej bizarno, Eh, vendar eh, se je to vseeno zgodilo. Upam, da bo vlada v Skopju eh, upoštevala, da, da ministrstvo za notranje zadeve res ni primerno za to, da se ukvarja z objektivnostjo ali neobjektivnostjo poročanja medijev. Ob vseh pripombah in predlogih glede kritičnih točk razvoja sodobne Makedonije, bi rad opozoril, da seveda resolucija opaža tudi številne napredke in eh, pozitivne razvoje v Makedoniji. Glede na to, da je bila že označena za precej kritično, sem šel preštet, koliko je teh pohval, pozdravljanj in pozitivnih ocen. Jih je točno enajst. To je dvomestno število in to se kaže kje vse je Makedonija dosegla napredek. Seveda je pa namen resolucije, ne samo te o kandidatki Makedoniji, pač pa tudi o drugih, da opozarja na tista področja, ki pa so še potrebna napredka, kjer eh, Evropski parlament ugotavlja, da bi stvari bile lahko bolje razvite in mislim, da je to tudi zelo dobrodošel priročnik vladi, parlamentu, ostalim inštitucijam, da se posebej koncentrirajo na tista področja, ki ostajajo kritična. Boj proti korupciji je izredno pomembno področje, pozdravljamo napredek na tem področju, obenem pa opozarjamo na potrebno učinkovitost in predvsem nepristranskost pri izvrševanju protikorupcijske zakonodaje. Zelo slabo je, če se vzpostavi vtis, da so nekateri bolj pod drobnogledom kot drugi. Letos bomo obeležili deseto obletnico Ohridskega sporazuma. Makedonija je dosegla velik napredek pri razvoju mednacionalnih odnosov znotraj države. In Ohridski okvirni sporazum ostaja temelj za razvoj teh odnosov. Mislim, da je pomembno, da se dogovorimo med Skopjem in Brusljem, kako bomo čim bolje obeležili to obletnico in prispevali k temu, da se mednacionalni odnosi eh, pozitivno razvijajo v Makedoniji. Eh, na koncu je seveda izredno, eh, izredno pomembna tudi regionalna problematika. Tukaj resolucija nedvomno izreka pohvalo Makedoniji za njeno stabilizacijsko vlogo v regiji. Poudarja njeno sodelovanje v civilnih in vojaških misijah Evropske unije in NATO. Obenem pa opominja vlada na njeno obvezo, da spoštuje skupna stališča skupne varnostne in zunanje politike. In opozarja na primer Zimbabveja, kjer je vlada v Skopju šla izven tega okvira. Uh, na koncu mi dovolite, da podam še en apel nam tukaj prisotnim v državah zahodnega balkana imamo dostkrat situacijo da so razmerja med političnimi akterji zelo napeta da se da po, imamo pomankanje dialoga imamo odkrite sovražnosti med političnimi osebnostmi v določenih državah moj apel gre v smer da se kot evropski parlamentarci poskušamo izogibati pristranskosti v podpori domačih političnih akterjev. Mi nismo poslanci, ki bomo kandidirali v teh državah, recimo v Bosni in Hercegovini ali v, na Kosovu ali v Makedoniji in po moje primerno, da razumemo, da ponavadi ne gre za črno-bele situacije in ne glede na strankarsko pripadnost, da se izogibamo temu, da bi preveč pristransko obravnavali zadeve. Tudi makedonska situacija je kompleksna, to je kompleksna družba in eh, predlagam, da skupaj s čim bolj enotnimi sporočili prispevamo k temu, da se bo razvijala v pozitiv, pozitivni smeri. Veselim se, dragi kolegi, vaših razprav, vaših pripomb, amandmajev, upam, da jih ne bo preveč vsako ki bo ga bomo vzeli zelo resno stvari se tudi razvijajo nekatere eh, paragrafe bo potrebno updatirati posodobiti in kot rečeno eh, z zanimanjem bom spremljal vaše prispevke hvala lepa Merci. Uh, kontu... mm, najlepša hvala glede na čas, ki je zelo omejen. Naj vam povem in vas spomnim, da je imel poročevalec na voljo tri minute, drugi pa največ eno minuto. Gospa Nikola. Da, hvala, gospod predsedujoči. Poročilo gospoda Talerja je dobro napisano in uh, treba je tudi toplo pozdraviti njegov namen in smotr. Vendar, kot smo že večkrat omenili, tukaj je več točk v tem poročilu, uh, ki jih je treba izpostaviti. Predvsem gre za tri zadeve. Sama sem prepričana, da je treba vsekakor eh, nadaljevati z obravnavo predloga za nadaljevanje pogajanj. Eh, to bi seveda morali potrditi tudi pri svetu. Makedonija je veliko napredovala, čeprav ostaja še nekaj odprtih problemov. In eh, mislim, da je treba obeležiti tudi obletnico srečanja v Ohridu in eh, poleg tega mislim, da je treba upoštevati tudi Albanijo in v vsakem primeru pozdravljam to poročilo, vendar je treba še naprej zahtevati od Skopja, naj nadaljuje s prizadevanji še zlasti za neodvisnost eh, sodstva, to je konstruktivna kritika in prav tako je pomembno pozorno spremljati razvoj političnih dogajanj, ker ta tako imenovani razred politikov v Makedoniji se mora začeti zavedati, da je vloga politike v Evropi drugačna in se mora na nek način evropeizirati, če lahko tako rečem. Glede odnosov s Srbijo, lahko pozdravimo eh, zadnji napredek pri sprostitvi potnih listov, potem eh, je tukaj tudi nekaj napredka na področju energetike, to je vse usklajeno z zadnjimi direktivami Evropske unije na tem področju. Eh, vendar mislim, da moramo imeti tukaj konstruktiven pristop in eh, dogovor med vsemi političnimi skupinami glede Makedonije. Hvala lepa, gospod Brok, za minuto in pol. Predsedujoči, hvala lepa, da ste mi dali besedo že zdaj, ker bom moral iditi in zato prosim kolege za razumevanje. Zahvaljujem se gospodu Talerju za njegovo poročilo. Zdi se mi, da bi res morali skušati uh, tukaj biti čim bolj soglasni in na ta način pospešiti proces reform v Makedoniji. To seveda velja predvsem za klasično področja, ki obstaja v vseh teh državah, namreč vprašanje korupcije in pa sodstva in uprave in tu so potrebne reforme. Kar se tiče medijev, pa bi prosil za konkretno preiskavo, kaj ti zdi se mi, da kljub tega procesa, ki tam poteka zaradi davkov proti enemu eh, oddajniku, da so tam časopisi bolj kritični do vlade in zato mislim, da nas tu ni treba skrbeti. Lahko pa še natančneje govorimo o tem. Morda lahko nam pri tem pomaga tudi sekretarjat. Uh, Omenil bi še nekaj, kar se mi zdi pomembno v tej točki. Res je, politični dialog mora potekati in ga je treba spodbujati. Ta razdelitev, ki je pogosto prisotna v teh državah, kjer eh, se ne pogovarja med seboj, zagotovo ni dobro za razvoj države. Ena točka pa je jasna in ki jo je treba ločiti. In biti kritičen pri poteku reform tudi imeti drugo mnenje, kar se tiče medijev in tako naprej. Ni pa sprejemljivo, da se enostavno odstraniš iz parlamenta. To ni ista raven. Kot opozicija po izgubljenih eh, volitvah moraš sodelovati v parlamentu in to je demokratična dožnost in ne obstaja noben razlog, zaradi katerega bi imel pravico, da greš ven iz parlamenta in ne nadaljuješ uh, Eh, da ne nadaljuješ svojega dela. In to ni sprejemljivo, da odideš iz parlamenta samo zato, ker nekje nimaš uh, večine. In to moramo pripričati tudi v drugih državah. In zato prosim, da, da se pojasni, da se vrnejo v parlament, da se tam izpostavi različna stališča in da se tudi uh, to pojasni ljudem in ljudstvu in da se potem zmaga naslednjih na, na volitvah. In to je treba, to je pot. Uh, v demokraciji. Če pa se nekdo umakne iz parlamenta zato, da bi dosegel nekaj drugega, te metode pa se ne sme sprijeti in to je treba opoziciji jasno povedati. Eh, Lepša hvala, prosim, držite se predvidenega časa za govor. Gospa Ibrisagič. Ampak jaz nisem poročevalka v senci, pravi gospa. Ja, ja. Gospod Kukan, tudi jaz bom spregovorila, ampak najprej mora on spregovoriti kot poročevalec v senci. Da, hvala lepa. Res je, jaz sem poročevalec v senci. Dame in gospodje, najprej bi se zahvalil Zoranu Talerju za predstavitev tega resnega dokumenta, ki je lahko dobra osnova za nadaljne razprave. Vendar potrebujemo tudi te nadaljne razprave. Povedal bi rad nekaj besed o potrebi, da se začnejo pogajanje z Makedonijo k malu. Glede na poročilo iz leta 2010 o Makedoniji smo lahko ugotovili pomemben napredek v celotni državi, zadeve se še nadalje pomikajo naprej, vendar eh, smo pričakovali še bolj pozitiven razvoj. Glede zadnjih političnih napetosti v tej državi je jasno, da eh, Bojkot opozicije v parlamentu ni najboljši način za reševanje teh napetosti. Treba je spostaviti politični dialog in sicer na podlagi institucij, ki so za to ustanovljene. Sicer se bo kriza še naprej poglabljala in bo prepad vedno večji, zato pa v Makedoniji ni nikakršne potrebe. Prav tako je treba upozoriti na svobodo medijev. Menim, da je treba v poročilu obravnavati tudi to temo in sicer eh, glede na zadnje dogodke, ko prihaja do posebnih političnih pritiskov na televizijo, na časopise in sploh na neodvisne medije. Zaradi tega bi morali razmisliti tudi o tem, da še eno leto zavlačevanja začetkov pogajanj ne bi prispevalo k demokratizaciji države, po mojem mnenju bi k večjemu spodbudilo nacionalistične težnje. Makedoniji je treba dati pozitivno osnovo, na katero naj se koncentrira in to je evropska agenda. Zaradi tega bi vsem tistim, ki poskušajo eh, zadrževati Makedonijo pri tem napredku, naročil naj se tega vzdržijo, treba je še naprej preučiti zadeve in predvsem poskrbeti za to, da naše odločitve ne bodo imele negativnih učinkov ne le na Makedonijo, temveč na celotno regijo. Prav tako je treba v tej regiji spodbujati pozitivne spremembe, daljnosežno vizijo, nekakor pa jih ne smemo zadrževati v razvoju. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila, hvala Zoran za podarke v pomembnih zadevah v tem poročilu. Zelo vesela sem, da je poglavitna zadeva ob koncu poročila, ker so tu še druge pomembne zadeve. Seveda je politična situacija sedaj predvsem v spredju in mislim, da ni ravno najboljši eh, znak to, kar se dogaja, če primerjamo stanje Eh, z Makedonijo lani, videti je, da imajo sedaj veliko več domačih kot zunanjih težav. Razvoj dogodkov je pomemben za celo regijo in zaradi tega je to pravzaprav škodljiv obžalovanja vreden razvoj dogodkov. Zaradi tega je zelo pomembno, da mi kot parlament ostanemo nepristranski. Seveda na vas pritiskajo tudi člani vaše politične družine, da podprete to ali uno stran in vendarle uh, moramo ostati nepristranski. Bojkot ni odgovor, tudi igra moči med vladnimi strankami ni pravi odgovor na vprašanje. Upam, da se bomo vsi kmalo zadinili glede tega vprašanja, čeprav sem videla že nekaj sporočil za javnost, ki so drugačne vsebine. No, sedaj ni več vprašanje poslovnika tega parlamenta, gre bolj za politično kulturo. In to ni pomembno samo v kontekstu parlamenta, temveč tudi uh, v zvezi z nevladnimi organizacijami glede kulture, pogovorov eh, med strankami v medijih in tudi sicer. In še ena zadeva, ki sem jo hotela podariti, je decentralizacija. Proces decentralizacije je sicer omenjen v poročilu, vendar, eh, če sem prav razumela, je največji problem z občinami v Makedoniji ta, da dobijo sicer določene pristojnosti in zadložitve, vendar nikoli ni dovolj sredstvo, da bi se njihovo delovanje v resnici financiralo. In potem ne povem še, da sem se pogovarjala s predsednikom vlade, gospodom Grojevskim, v mesecu decembru In eh, ni videti, da bi on zelo dobro dojel, kaj je okoljevarstvena eh, politika. Eh, sam je naprimer poudaril neko akcijo sajenja dreves kot enega pomembnejših korakov naprej v okoljevarstveni politiki Makedonije. In zelo me skrbi in tudi frustrira, da se pogovarjamo o istih zadevah uh, kot smo se pogovarjali lani, da na tem področju ni skoraj nikakršnega napredka. Mislim, da bi morali razmisliti o mehanizmih za reševanje problemov v bilateralnih odnosih, ne samo v tem primeru, ampak tudi v prihodnji primeri, ko bo šlo za nadaljne širitve za sodelovanje med državami, kandidatkami in državami članicami in morda bi morali pozvati komisijo in svet da začnete razmišljati o takem mehanizmu za reševanje problemov. Hvala. Merci, monsieur Tenak. Hvala lepa, gospod Tenak. Da, hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad čestital Zoranu Talerju za osnutek poročila in moja prva pripomba je, da ste pozabili na Črnogoro, ki je tudi kandidat, kako ste omenjali Turčijo, ste pozabili na Črnogoro. Tudi ona je kandidatka, na to bi vas rad spomnil, če ste pozabili. Vaše poročilo je zelo obsežno, čestitam vam na tem, ampak po mojem mnenju je nekoliko preveč negativno za tako majhno državo, ki se trenutno spopada z bojkotom v parlamentu in številnimi političnimi napetostmi, kot ste tudi uh, omenili in upam, da bo sicer dogovor, ki je bil dosežen, ustrajal kljub vsem pripiskom. Svobodo medijev je nekdo že omenil. Potem še neposredne tuje naložbe, kar ni samo problem Makedonije. In eh, dobro je tudi, da ste izpostavili tudi težave, eh, ki smo jih eh, opazili tudi v pogovorih z delegacijami v Makedoniji glede komentarjev v javnosti in eh, parlamentu. Mislim, da je šlo tukaj za primer neustreznega obnašanja diplomata vendar moramo določene zadeve prepustiti lokalnim politikom in eh, ni ravno vse naloga eh, diplomata Evropske unije, ki se nahaja na kraju samem. Eh, seveda sam obžalujem, kadar pride do takih neustreznih žaljivk in obnašanja in sprašujem se včasih, ali so vse to vrstne verbalizacije res nujno potrebne. Potem je tu še vprašanje skupnosti Romov, naprimer. Prav tako eh, ne spremem vaših komentarjev o kampanji eh, proti splavu. Sam sem recimo proti splavu. Vsakdo ima lahko svoje mnenje, vi imate svoje, jaz pa svojega. In to mora ostati notranja zadeva za Makedonijo njihovo vprašanje, kako gledajo na pravico do splava in potem, naprimer, to tudi ni pogoj za to, da bodo postali država članice Evropske unije, recimo Irska prepoveduje splav in to so notranje zadeve, o tem ne se odroča njihov parlament in če omenite eno javno kampanjo, zakaj potem ne omenite kakšne druge, recimo proti nasilju v družini ali kaj takega. Torej, sicer pa lahko rečem, da podpiram poročilo glede svojih pripomb, pa bom uložil tudi predloge sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kopa. Minuto in pol. Pozoran Taler, jedini likrini, kendi mi matjasti. Najprej želim čestitati kolegu uh, Zoranu Talerju, ki je podal iskren uh, in vendarle prijazno kritičen pogled. E, videti je, da je še vedno problematično vprašanje političnega dialoga, ki ga praktično ni, potem svobode medijev in sedaj smo priča še bojkotu parlamenta strani opozicije in to je res nekako proti osnovnim načelom Evropske unije. Potem je tu še predvidena reforma uh, sodstva, ki se tudi ne odvija, kot je bilo eh, predvideno, in vendarle si ne moremo predstavljati demokracije brez neodvisnega sodstva. Kljub temu pa Makedonija vseeno nekako napreduje in eh, morda bi lahko tudi podarili projekt eh, Skopje 2014, ampak že glede naziva države, se lahko vprašamo, kaj bo s tem. Kljub mnenju vlade Grčije, eh, ta zadeva nikoli ni bila dokončno eh, rešena. Vendar se nekateri sprašujejo, ali ni to samo vrh ledene gore in ali ne bodo pozneje prihajale na plano še nove in nove eh, težave. Veliko krat se zgodi, da se podajo določeni predlogi in ni nikakršnega odziva in sedaj tudi ne vem, ali morda kdo poskuša ustvariti neke vrste alibi gospodu Grojevskemu, ki ne spoštuje niti sklepov iz Kebenhavna, niti drugih dogovorov. poročevalcu Zoranu Talerju, predvsem za njegov pozitiven duh in pozitiven prispevek, ki veje iz njegovega poročila. Težko si je izmišljati pozitivna sporočila iz Makedonije. Makedonija je mlada država, ampak ta politična elita je ravno tako mlada. Toda, ko se začne drugi mandat mlade politične elite, se mora ta politična elita tudi vprašati, kaj je pravzaprav narobe, da teče že šesto leto brez datuma za začetek pogajanj. Izmišljanje sovražnikov ni pot v prihodnost. In eh, zidanje zidov, ki ločujejo ljudi, ravno tako ne. V Makedoniji so se zidali zid, ki se imenuje Aleksandr Veliki in ta zid ločuje Makedonijo od prihodnosti, od svojih sosedov. Makedonija je multietnična, multikulturna, multireligiozna družba in zato je edin način eh, napredovanja dialog. Dialog znotraj države, dialog med verskimi skupnostmi, med narodi, med sosedi. In zato bi izkoristil to priložnost, da pozovem politično vodstvo Makedonije, da nam pomaga v procesu širitve Evropske unije. Brez pozitivnih novic iz Makedonije ne more biti pozitivnega odziva znotraj držav članic Evropske unije. In če smo mi tukaj zato, da bi bili prepričljivi advokati za Makedonijo in za širitev, potrebujemo pomoč in pozitivna sporočila iz Makedonije. Makedonije. Eh, dosedanji napadi na najvišjega predstavnika Evropske unije in Evropske komisije Ervana Fuareja so nekaj, kar je za nas težko razumljivo. Lahko, da nekateri kolegi vidijo napake v njegovem ravnanju, a osebno ga poznam in vse njegove izjave sem šel preštudirati. Vse izjave so bile izjemno dobro namirne in zato se mi zdi, da se mora politična elita Makedonije najprej pogledati v ogledalo in nekaj storiti doma, zato da bi jim lahko pomagali tudi mi. Hvala lepa. Gospod Kovačev. Gospod Kovačev. Thank you very much, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Talerju za delo na tem osnutku resolucije. Kot veste, so se zadeve povezane z Zahodnim Balkanom več razsežnostne in politično zelo zapletene. Vendar to ni razlog, da ne bi nadaljevali s podporo razvoju Makedonije v smeri evropskih integracij, vendar ne gre zanemariti vprašanj človekovih pravic, svobode medijev in podobno. Eh, Prav tako je tu še vprašanje z zamrznitvijo in odmrznitvijo računa največje zasebne televizije v državi in podobno. Tu tudi ne gre zatiskati uh, oči. Tu je še vprašanje, kako v Makedoniji ravnajo eh, z ljudmi eh, bolgarskega porekla in veliko krat se zgodi, da jih obravnavajo malomarno, jim odrekajo pravico do dela in uh, Vedno več primerov je takih vsako leto. Nekoč eh, je bilo rečeno, da eh, Balkan proizvaja več zgodovinskih dogodkov kot vse preostali svet. To je žal veliko krat res in zaradi tega bi se morali ljudje, ki živijo v regiji, odprto soočiti svojo zgodovino in mm, mislim, da bi bil prvi osnovni korak tudi razkritje tajnih dosejev, tajnih služb. E, ker le na podlagi tega bo možno prekiniti z ideološko razlago zgodovine, le tako se bo Makedonija lahko spremenila in postala del Evropske unije, če si to res želi. Hvala lepa, gospod Angvakis, za minuto in pol.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 E, čestitam gospodu thalerju za poročilo čestitam tudi makedoniji za napredek e, kjer ga je uspela doseči ne glede na blokado krizo in notranje napetosti. vesel sem da tudi to poročilo ugotavlja in pozdravlja napredek. mislim da smo pri nekaterih temah e, po mojem mnenju nesorazmerno kritični in bi predlagal da bi v nadaljevanju govorico obrnili v bolj prijazno smer ne da bi s tem zanikali probleme ki jih je treba še rešiti. E, makedonija ni opustila ambicije da napreduje kot kandidatka in mislim da moramo biti do te ambicije še naprej zelo pozorni. E, poročevalec je sam dejal da bo treba poročilo dopolniti glede na nova dejstva. mislim da je zelo pomembno glede odstavka enajst da je prišlo pred nedavnim do sprejetja nacionalne strategije za reformo javne uprave mislim da bi pri odstavkih sedemnajst osemnajst devetnajst lahko bolj pozorno upoštevali prizadevanja vlade glede kvalificiranja mladih eh, ljudi ki bodo iskali eh, zaposlitev eh, tudi ne bi bil tako trd glede tujih investicij v času krize je seveda težko kot vemo pridobivati na lahek način na hiter način tuje investicije. glede bojkota eh, se strinjam s tem kar sta rekla kolega brok in in kukan in tudi sam sem absolutno na tega stališča da eh, se moramo ukvarjati z notranjo politično sliko makedonije na tak način da res ne bo nobenega dvoma v našo nepristranskost. Euh, najlepša hvala tackar ordförande även eh, jag skulle vilja gratulera till herr thaler för eh, hans rapport najlepša hvala tudi sama se najprej želim zahvaliti gospodu thalerju za njegovo poročilo menim da gre za zelo uravnoteženo vsebino in morda bi veljalo izpostaviti nekaj točk ki so na katerih moramo ustrajati. Morda je treba bolj povdariti napredek, ki je bil dosežen. Vendar bi najprej podarila to, kar je povedalo že nekaj predgovornikov. Politično stanje v državi, eh, treba je izboljšati sodelovanje med obstoječimi institucijami. Nespremljivo je namreč, da se dogajajo take stvari v parlamentu. Te zadeve treba reševati v parlamentu in ne na ulici. Ifemot. Ponovila bi rada tudi to, kar sem povedala pred petimi, šestimi leti, ko sem bila tudi sama poročevalka v Makedoniji. Zelo previdni moramo biti, kakšne signale pošiljamo v to državo. Če je nekdo gotov v treh letih in vseeno ne pride do naslednjega koraka zaradi drugih problemov, kaj potem pričakujemo od teh ljudi, kaj naj, kaj naj oni verjamejo. Oni mislijo, da niso dobrodošli, ampak dejansko so dobrodošli. Zato moramo poskrbeti za to, da ko zaključijo en korak, da lahko nadaljujejo z drugim. In zato podpiram tudi gospoda Kukana. Država ne more več čakati z datumom za začetek pogajanj čim prej. Tem bolje. Hvala. Dobre hvala tudi jaz bi nekaj povedal zveren z notranjo politično situacijo vsi se strinjamo v tej hiši da izvoljene stranke sodijo v parlament pa naj bo to katerakoli opozicija zdajšnja ali prejšnja in to mi je v odličnem poročilu um, gospoda Talerja tudi bilo izpostavljeno. O tem ni treba razpravljati. Navezal pa bi se tudi na to, kar je ravno kar povedala kolegica. Uh, Tudi mi smo za to, da mora država čim prej priti do pogajalske mize, ampak potem ne razumem, zakaj trenutna vlada en ukrep za drugim izvaja, zato da naprimer provocira sosedo Grčijo. Mi in tudi jaz osebno nisem za to, da se zauzamemo za eno ali drugo stran, kajti tako sploh ne bomo nikomor pomagali, ampak ne moremo pa vse in vsakogar pomenovati po Aleksandru Velikem ali je to eh, evropska eh, usmeritev, ali je to pripravljenost do skupne Evrope, če zavestno v konfliktni situaciji stalno izvajam neke konfliktne, neke provokantne zadeve. Seveda sodi razprava v eh, parlament, seveda se mora začeti notranji politični um, dialog in se mora preusmeriti v evropsko stališče in potem bo tudi bistveno več simpati za začetek pogovorov. Hvala. Merci. Monsieur Taler. Hvala, gospod Taler. Uh, thank you, Mr. President. I was told that we are really running out of time. So Hvala, gospod uh, predsedujoči. Rekli ste mi, da je čas res že hitro minil in zato se vam lahko samo še zahvalim za vašo podporo, za kritične besede. To mi bo pomagalo, da eh, zadeve še izboljšamo. Pravičujem se za lapsus, ko sem izpustil Črno goro. Črna gora je zelo pomembna za nas. In, uh, Veselim se že vnaprej nadaljevanju na razprave in tudi sprejetju resolucije. Hvala. Merci. Eh. Hvala lepa, gospod Taler. Gremo naprej na Irak in prihodnost naših odnosov z Irakom. Gremo na osmo in deveto točko dnevnega reda, kar skupaj jo bomo obravnavali. Kot veste, je Evropska unija s svojimi programi in instrumenti Eh, prispevala k prizadevanjem mednarodne skupnosti pri političnih spremembah in tranziciji v Iraku in eh, to je tudi dodatno okrepljeno z nedavnim podpisom sporazuma o sodelovanju. To so prvi pogodbeni odnosi, ki jih imamo na ta način z Irakom. No in sedaj se mora Evropska unija izreči o tem sporazumu v postopku potrditve in sedaj vabim k besedi poročevalca. Grazie, signor Presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot ste že sami dejali, Gre pri tej izmenjavi mnen za sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom. Gre za sporazum, ki bo sklenjen prvič z to državo. Želim si, da bi poleg tega sprejeli tudi predlog resolucije in rad bi pojasnil, zakaj. Želim predlog resolucije, ki bi spremljal mnenje o eh, sporazumu o partnerstvu med Evropsko unijo in Irakom. In to resolucijo želim iz dveh razlogov. Prvič, ker je Irak v težavnem obdobju zaradi nedavne zgodovine. pojavljajo se nove priložnosti, poleg tega pa tudi problemi zaradi konteksta, v katerem se nahaja Irak. Gre za kontekst eh, arabskega sveta in podobne težave lahko opazujemo tudi v drugih državah te regije. Ta država je strateškega pomena in za to državo je povezana tudi usoda nekaterih sosed. Zaradi tega predlagam, da bi sprejeli tudi resolucijo na to temo. V civilni družbi v Iraku se je še okrepila želja, da bi prišlo do približevanja Evropski uniji, zauzeli so se za demokracijo, za razvoj države kot je Irak in eh, ta sporazum bo ravno tako deloval v tej smeri. V Iraku gre za boj za premoč med različnimi političnimi skupinami. Gre za zelo zapleteno družbo, ki pa ima pomembno eh, kulturno dimenzijo. Poleg tega je tukaj možen gospodarski razvoj in tako naprej. Zaradi tega predlagam, da bi sprejeli besedilo, ki bi iraški družbi pokazalo, da je Evropska unija priložnost in sicer z različnih vidikov, ne le z gospodarskega vidika. Zato si želim, da bi ta resolucija podprla sporazum o partnerstvu in sodelovanju in da bi kolegi, ki so poročevalci v senci, bili pripravljeni na izmenjavo mnen in sicer ne zgolj v našem odboru, ampak tudi izven tega odbora. Poleg tega upam, da bomo lahko s kolegi podali številne ocene, ki trenutno niso vključene v to poročilo, vendar pa sem seveda pripravljen sprejeti tudi druge pobude. Recimo mislim na energetske vire. Ne pravim, da ne moremo vključiti te teme v poročilo potem pa umik uh, ameriških sil iz Iraka. Tudi to je seveda pomembna tema. Ampak sam bi se rad osredotočil predvsem na priložnosti. Podpis sporazuma z strani sveta bo najbrž vzel še nekaj časa in zato bomo imeli tudi možnost, da organiziramo še kakšen posvet na to temo, tako da bi videli tudi drugačen obraz Iraka. Osredotočiti se moramo na dinamiko, ki vlada v iraški družbi. V teh dneh služba za zunanje politično delovanje imenuje eh, veleposlanika za Irak in glede tega bi morda lahko izmenjali mnenje s komisijo. Mislim, da imamo dovolj časa, da storimo vse, da opravimo dobro delo, predvsem pa moramo sodelovati. Tukaj gre predvsem za strateško vprašanje. V Iraku živi 40 milijonov prebivalcev in od evropskih inštitucij želijo pomoč, ne želijo zgolj podpis gospodarskega sporazuma želijo politično sodelovanje in želijo demokracijo, rast, razvoj in tako naprej. In vse te želje so močno prisotne v iraški družbi. S tem zaključujem moj prispevek. Pri tej prvi izmenjavi mnen pa bi rad predvsem prisluhnil kolegom, tako da bi lahko v nadaljevanju dela na tem področju pripravili kar najboljše možno besedilo. Naj vas vse upomnim, da je 16. februar rok za vložitev predlogu sprememb, vendar pa to ne pomeni, da po tem roku ne bomo imeli možnosti, da se osredotočimo na določene dogodke, ki so pomembni v Iraku v tem trenutku. Kolegica Kopa poročevalka v senci za tri minute. Euh, Hvala lepa. Rada bi se zahvalila poročevalcu gospodu Mauru za to poročilo. Seveda gre za zelo občutljivo temo in tudi za zelo pomembno poročilo za regijo. Dober znak je, da se je Evropska unija odločila za podpis tega sporazuma o sodelovanju in partnerskega sporazuma. Vendar ne vemo, zakaj je sploh prišlo do odložitve podpisa, zato bi rada slišala od komisije in sveta, kaj je pravi razlog za to. Dobila sem tudi različne eh, podatke o tem, kakšni so dejanski roki. Zato me zanima, ali gospod Mauro morda ve, eh, kakšna je točna informacija, ker zaenkrat imam dve nasprotujoči si informaciji. Dejstvo je, da iraška vlada napreduje v prizadevanjih za ustvarjanje okolja za napredek, ki ga država potrebuje še zlasti na področju človekovih pravic. Gospod Mauro je predstavil zelo obsežno poročilo s posebnim podarkom na napade na krščanske manjšine v Iraku, vendar je opustil ključne zadeve, ki so pomembne za Eh, socialiste in demokrate. Naše stališče je, da se je treba soočiti z dejanskim stanjem eh, težav, s katerimi se soočajo tudi druge verske in druge skupine ter manjšine v Iraku zaradi pomankanja, ki vlada posod zaradi težavne situacije. Zato menim, da bi morali stopiti skupaj in jim pomagati, te se predvsem zediniti o teh zadevah. Po decembrskih volitvah Eh, pričakujemo novo koalicijsko vlado, ki se bo lotila pomembnih zadev, od njih pričakujemo, da se bodo lotili doseganja ciljev, eh, kot so demokratična in varna država, ki vzdržuje prijateljske odnose s svojimi sosedami in z mednarodno skupnostjo. Naše poglavitne točke in pomisleki so eh, zagotovitev demokracije, Eh, vladavine prava na tem področju je situacija še vedno obžalovanja vredna. Ponovno so uvedli smrtno kazen, tajne zapore, ki jih eh, neuradno vodita tako Ministrstvo za notranje zadevo kot eh, Ministrstvo za pravosodje. To seveda javno zanikajo. Vendar poročilo o kršitvi človekovih pravic prav beleži To vrstne primere še v februarju letošnjega leta. Vprašljivo je tudi ravnanje z zaporniki, še zlasti z zapornicami. Eh, stanje v zaporih je slabše, kot je bilo v času Sadama. Prav tako je s pravicami eh, ženske. Ženske lahko nasilno poročajo proti njihovim željam zadeve se niso nič izboljšale od leta 2005 in to se mora nehati. Za skupino socialistov in demokratov je zelo pomembno, da se zagotovi eh, mirno sobivanje in varno sobivanje vseh verskih in drugih eh, manjšin in skupin prebivalstva. Ameriška intervencija tega ni uspela zagotoviti. Naši predlogi bodo usmerjeni v te teme. Nimam dovolj časa, zato ne bom šla v podrobnosti, vendar bodo predlogi sprememb namenjeni temu, kar sem navedla. Predvsem bomo strali na državi, ki temelji na vladavini prava, kar bo v dobrobit prebivalcem ne le Iraka, temveč celotne regije. Hvala lepa. Gospod Kacin. Merci, monsieur le président. Euh, Kot poročevalec v senci bi najprej čestital gospodu Mariju Mauru za odlično pripravljeno prvo fazo poročila, ki je dobra podlaga za to, da jo dopolnimo z dodatnimi pogledi drugih političnih skupin. Irak je država, ki si zasluži tako našo pozornost kot tudi našo pomoč. Ampak vseeno je v tem trenutku Irak predaleč od nas zato bi najprej želel poudariti da je zelo pomembno da se tudi evropski parlament za svojo delegacijo fizično pojavi v iraku in da tam začne dialog z oblastmi. najprej bi želel pozdraviti eh, trdno stališče predsednika džalalala talabanija ki nasprotuje smrtni kazni in ne želi v nobenem primeru podpisati nobenega ukaza ne glede na to kaj si želijo druge politične elite njegov prispevek k umirjanju razmer v Iraku je še toliko bolj dragocen. Eh, opozorjeno je bilo, da mrsikaj ne deluje, ampak eh, tisto, kar se mi zdi pomembno, je, da eh, vendarle pozdravimo napredek, ki je dosežen mrsikje. Posebno težo ima dejstvo, da je iraški Kurdistan mirno, stabilno, in eh, prosperativno območje tam se odvija normalno življenje tam se odpirajo novi konzulati tam gospodarstvo cveti eh, gradbeništvo deluje infrastruktura se razvija vsak dan je videti da država napreduje in če ne moremo v bagdad bi bilo prav da gremo vsaj v erbil in v sulejmanijo in da podpremo napore za stabilizacijo iraka kajti stabilnost iraka se bo širila iz kurdistana v druge predele druga stvar ki jo želim poudariti je dejstvo da provokacije in napadi in eksplozije kakršna je bila včeraj v tikritu na treh mestih seveda zastrupljajo ozračje ampak to ozračje moramo tudi mi iz evropske eh, iz evropskih inštitucij na nek način eh, nadomestiti s pozitivnimi sporočili ki jih prinašamo na drugi strani pa bi pozval premierja malikija da čim prej dokončno izoblikuje vlado Eh, država kot je irak ne more funkcionirati če nima ministrov v državotvornih resorjih če ni ministrov za notranje zadeve če ni ministrov za obrambo potem se nam seveda lahko dogaja kar se dogaja v zaporih in preprosto moramo vzpostaviti vladavino prava zato je nujno potrebno čim prej izoblikovati vse organe iraške države in vztrajati na tem da začno aktivno delovati in še nekaj bi rad eh, posebej pozdravil premier maliki je že napovedal da naslednjič ne bo več kandidiral. nemiri ki se širijo po južnem sredozemlju so dosegli s svojimi sporočili tudi irak in upati je da se bo iz se bodo iz tega veliko naučili in da bo vlada začela delovati čim prej. Eh, eh, eh, v imenu zelenih bi se zahvalila Mariju Mauru za doslej opravljeno delo. Poleg tega se mi zdi zelo lepo, da tako tesno sodeluje z vsemi političnimi skupinami. Tako bomo lahko to resolucijo še izboljšali. Čisto na kratko bi povedala nekaj o priporočilu za sporazum o sodelovanju. To je zagotovo dober korak za boljši angažma Evropske unije v Iraku. Pri pogovorih, ki jih bomo v naslednjih tednih vodili za gospodom Maurom, bi morali tudi se posvetiti obrazložitvi, ki jo ima v svojem priporočilu. Pa še nekaj o sami resoluciji. Strinjam se, da potrebujemo resolucijo in tu si želim isto kot kolegi socialistične skupine, kar se tiče roka za podajo eh, predložitev predlog sprememb. Od sekretarjata smo slišali, da bomo dobili malce več časa, morda bi lahko o tem še nakratko spregovorili. Uh, pa še nekaj točk, ki bi jih radi razčistili v tej resoluciji. Najprej problem smrtne kazni. Nakratko je omenjen Tarik Asis, ampak mislimo, da ta tema potrebuje malce več prostora kljub dejstvu, da je Irak ena od držav z največ smrtnimi kaznimi na svetu, pa trenutno v resoluciji ni veliko napisanega o tem. Tudi sklicevanje na mednarodno kazansko sodišče mora moše eh, predebatirati. Radi bi tudi omenjali depolitizacijo varnostnih sil in pa primere zlorab v iraških zaporih ameriške prakse v času zasedbe bi morale biti omenjene. Ne želimo pa samo zreti v preteklost, tu ima gospod Mauro prav, moramo se zreti v prihodnost. Kljub temu pa moramo tudi to temo razsvetliti. Potem tema svoboda medijev. V tem ali onem delu bi morali to vključiti, kajti to je v preteklih časih prišlo do nekaterih problemov. Potem pa imam še vprašanje v zvezi z ostatkom, kjer pravi poročevalec, da. Je tudi prepoznavnost uh, pomemben kriterij za angažma Evropske unije v Iraku in to moramo razčistiti, kaj je sploh mišljeno. Vendar pa bi ostala pri tem, bi pa rada še naprej sod intenzivno sodelovala s poročevalcem. Merci, Tenok, Najlepša hvala, gospod Tenok. Um, Mauro, uh, and... Hvala. Najprej bi se zahvalil Mario Mauro uh, in obžalujem to, da ni omenjal Azirijcev, ki je pravzaprav nek skupen izraz za vse kristjane v Iraku. In to bi moralo nekako omeniti vsaj v navednicah. In eh, to smo že uporabili v prejšnjih resolucijah in seveda bi bilo dobro omenjati tudi druge etnične skupine, ki so ogrožene. Mislim, da so socialisti motijo tudi v zvezi z eh, omembo določenih skupin. Predvsej ljudi je zapustilo državo ali so bili ubiti. Tu je šlo za etnično čiščenje, ki ga v tej regiji sploh še nismo videli. In pravilno je, da se to povdari v našem poročilu in moram naskrbeti za takšne pojave. V času Sadama Huseina se je število teh ljudi močno zmanjšalo in seveda je treba eh, to nasilje preganjati posod. Ampak predvsem je treba podariti tudi um, nasilje nad kristjani. Potem pa ni omenjeno tudi nasilje na severu ali pa tudi uh, referendum. Uh, kar je povezano tudi z nah nahališči nafte. Potem pa je omenjena tudi deklaracija 6. oktobra, ni pa potem nič omenjeno. Niso pa omenjeni zaporniki, ki so bili deportirani nazaj v Iran in so se bojo tam eksekutirani. Torej, prosim, da se tudi to omeni, drugače pa podpiramo to poročilo. Merci, euh, Gomez, Hvala, gospod Teno. Gospa Gomez, eno minuto. Sama sem bila zadnja poročevalka tega parlamenta za Irak in eh, mislim, da sem najbrž, največ potovala v Iraku v teh zadnjih letih. Eh, sam sem bila tam ravno pred dvema tednoma v Arbinu in rada bi čestitala našemu kolegu gospodu Mauru za odlično zastavljeno resolucijo. Upam, da bomo to skupno resolucijo tudi dosegli in potrdili ta sporazum. O Iraku je treba razmišljati strateško, sama sem v to prepričana. In zato mislim, da moramo graditi na dokumenti, ki so bili že sprejeti do leta, eh, že od leta 2008. In eh, naš osnovni cilj mora biti demokratizacija. Hočemo videti združeni, demokratični, zvezdni Irak. In eh, Iračani tudi cenijo ta pristop. Poglejmo, kakšni so bili naši odnosi in izmenjave mnen z Iračani. Koliko krat so Eh, podpredsednik parlamenta in drugi poslanci prišli osebno do naše delegacije in povdarili, da se želijo pogovarjati z nami. Pravzaprav niso bili sramežljivi, niti plahi, ampak mi nismo ustvarili pogojev, da bi se pogosteje videli. In tudi mi nismo tako pogosto potovali v Irak, kot bi si želeli zaradi različnih varnostnih ozirov. Mislim, da je to v interesu Evropske unije in zaradi tega moramo biti iskreni, kadar govorimo o tem. In tudi glede naftnih vprašanj, težav s plinom, tudi tu bi nam lahko Irak pomagal. In zato ni treba, da se pretvarjamo. Pošteno lahko povemo, da se lahko z njimi pogovarjamo tudi o pomembnih poslovnih zadevah. Eh, pomembni partnerji so seveda tudi Turčija, Japonska, Koreja in tako naprej, ampak ne gre zanemarjati Iraka tudi na področju kulturnega sodelovanja in tako naprej. In v vsakem primeru je treba povezati tudi vprašanje vodnih virov, kjer bi bila lahko veliko pomoč tudi Turčija. Strinjam se s tistimi, ki so rekli, da je demokratizacija prva zadeva, ki jo moramo povdariti, sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Sem, sama sem bila tam pred dvema tednoma, kot rečeno, in potekala je tudi konferenca o pravicah žensk, kjer se je udeležilo kar 300 žensk, tudi predstavnice kurdske skupnosti in Prisotni so bili tudi predstavniki evropskih organizacij in lahko so prisluhnili zelo jasnim navedbam in pritožbam iraških žensk. Tako sodelovanje je tudi zelo pomembno. In pravzaprav imamo opraviti z večino ira, iraškega prebivalstva. Ženske so v večini tudi iz preprostega razloga, ker je toliko moških umrlo v vojnih spopadih in že prej v času Sadamovega režima. Uh, in eh, lahko bi se povezali z ženskimi skupnostmi, ki bi lahko pripomogle tudi k uveljavljanju demokratizacije. Tudi eh, sodelovanje z drugimi manjšinami bi bilo eh, lahko zelo pomembno. Tega se še nismo specifično lotili. Vendar ne vem, ali lahko krščanski skupnosti koristimo s tem, da jo preveč izpostavljamo, ker ni edina, tudi druge verske manjšine so bile tarča napadov in ogrožen. Potem je tu še vprašanje stanja v zaporih. Zapori so v pristojnosti, um, niso za, za notranje zadeve, tu vlada praktično brez vladje. Um, gre za še hujše pogoje, kot so obstali v času ameriške eh, nadvlade in eh, moram reči, da je treba poskrbeti za boljše stanje. Dovolite mi naj zaključim s tem, da moramo uh,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 sama, sem bila tam kot rečeno pred dvema tednoma, vozila sem se naokrog, popolnoma sama, s taksijem, šla sem sama na suk, nič se mi ni zgodilo in ni treba pretiravati glede varnostnih razmer. Potem je došlo vprašanje, zakaj ne, ne smemo iti v Kurdistan, pa vendar imamo konzulate Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, lete, Austrian Airlines in tako naprej. Iz Frankfurta, naprimer. In v tem kontekstu bi rada rekla, da moramo povdariti, eh, da imamo že tudi prostore za delegacijo Evropske unije v Bagdadu, ki seveda še ni tam, ampak imamo več načinov, da okrepimo naše sodelovanje. Mauro. Gospod Mauro. Najlepša hvala gospod predsedujoči. Zahvalil bi se kolegom za vse komentarje. Na ta način bom lahko še enkrat razložil logiko, kateri sem sledil v svojih predlogih. Vse, kar so kolegi dodali in česar sam nisem omenil, je zelo pomembno. Namreč to je povezano z ambicijo te resolucije, Želimo namreč resolucijo, ki želi podati popolno analizo situacije in pa podati zelo jasne predloge. Ponavljam, Irak se nahaja v zelo specifičnem obdobju in v poročilu o, Irak, o Iraku govorimo o zelo pomembnem sporazumu in sicer prvič. Zaradi tega mora parlament izpostaviti pomembne kriterije povezane z demokratizacijo te države. Namreč ta sporazum ne bo le gospodarski sporazum, ampak bo imel tudi velik političen pomen. Zaradi tega bi podal še nekaj pojasnil v povezavi z vprašanji, ki so jih zastavili kolegi. Kolegica Kopa je izpostavila, da je potrebno omeniti diskriminacijo in pa preganjanje manjšin, vseh manjšin. S tem se povsem strinjam. Potrebno je zagotoviti varstvo manjšin in sicer vseh manjšin v Iraku in tudi vseh posameznikov v Iraku. Zakaj nisem izpostavil teme kristijanov? Predvsem zato, ker smo v tej državi skušali preseči napačno predpostavko. Izveden je bil napadek, napad na baziliko, ubitih je bilo veliko kristijanov v preteklih letih, eh, škofov in zaradi tega se je krščanska manjšina izrabljala in se povezovala z Evropo in z Ameriko. To pa je napaka. Kristjani v Iraku kažejo na raznolikost iraške družbe tukaj gre za sirijsko tradicijo, za hebrejsko tradicijo in tako naprej. Poleg tega ta manjšina ljubi svojo državo in nikakor jih ne želimo izolirati v iraški družbi. Pred enim letom je bil prvi atentat na jugu Egipta in sicer na manjšino koptov in parlament je takrat dejal, da gre za napad, ki je povezan z muslimanskim fundamentalizmom, z islamskim fundamentalizmom. Ta atentat je bil pravzaprav povezan z organiziranim kriminalom. Vendar pa smo šele zdaj videli, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ta manjšina ki je imela občutek, da je vlada ne ščiti, se je povezala z drugimi skupinami in s tem se je pokazalo, da ne moremo pomagati zgolj eni manjšini in da ne smemo izpostavljati zgolj ene manjšine. Poleg tega je situacija kristjanov v Iraku specifična. Številni v Kirkuku so morali zapustiti državo v Siriji tako živijo prebivalci Iraka, ki se želijo vrniti v svojo državo. Poleg tega pa se moramo zavedati tudi institucionalne dimenzije. Predsednik Talibani je podal predlog, da bi organizirali območje, ki bi predstavljalo krščansko regijo. Jaz se s tem ne strinjam. Seveda moramo podati svoje politično mnenje, povedati moramo, kaj se dogaja v iraški družbi in katere priložnosti se ponujejo. Torej, mislim, da je pomembno, da razumemo, da je situacija v Iraku specifična. Mislim, da moramo jasno povedati, zakaj gre in da moramo poskrbeti, za to, da se bomo osredotočili na celotno civilno družbo, pa naj bodo to kristijani ali ne. Naslednje vprašanje, ki se mi je zdelo zelo pomembno, je, kako se razvija organizacija nove vlade, ko gre za Ministrstvo za pravosodje, za Ministrstvo za notranje zadeve, kajti tukaj gre pravzaprav za elemente demokracije. Prav je, da skušamo tukaj pridobiti več informacij in da eh, želimo podati tudi svoje mnenje, podobno kot je dejal gospod Kacin da se pojavljajo težave z organizacijo vlade, ker še manjka minister za obrambo, minister za pravosodje in Znotraj vlade se seveda izvaja boj za premoč in to je glavni problem. Potem pa še vprašanje žensk. Razumeti moramo, kaj iraške ženske počnejo v dobro države, v dobro Iraka. In kaj jih uvira pri tem, da bi igrale bolj proaktivno vlogo v iraški družbi? Kolegica Brepols je govorila o človekovih pravicah in s tem se povsem strinjam. Tukaj bi rad izpostavil tudi temo, ki upam, da bo predmet eh, posvetov v prihodnosti. Govorim o medijih. Veliko moramo storiti za to, da bi mediji zares postali neodvisni in da bi zagotovili objektivno poročanje in pa soglasje v civilni družbi. Upam, da bomo lahko z predlogi sprememb dopolnili sliko mojega predloga resolucije. Posvetoval se bom s poročevalci v senci, pa tudi z vsemi drugimi kolegi in upam, da ne bomo imeli težav pri tem, da dopolnimo teme izpostavljene v tej resoluciji. Naj se navežem še na to, kar je povedala kolegica Gomeš. Seveda se bom zauzel za to, da bi lahko obiskali Irak. Govorim seveda o delegaciji odbora za zunanje zadeve. Mislim, da tukaj ni nepremostljivih ovir, tudi ko gre za varnost. Tudi s to temo se moramo resno ukvarjati. Skupina komisije je odšla v Irak ko je šlo seveda za pogovore o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju in seveda bi morali to možnost imeti tudi naša delegacija. Parlamentarne delegacije držav članic eh, pogosto potujejo tudi v Kurdistan in zaradi tega mislim, da je čas, da presežemo tabuje, ki so se eh, pojavili in da odpotujemo v Irak. Novinarska združenja držav članic Evropske unije so izven eh, varnega območja v Iraku organizirali organizirale delavnice za neodvisne novinarje iz držav članic Evropske unije. Torej, če so lahko novinari šli, ja res ne razumem, zakaj mi ne bi mogli. S tem zaključujem. Rad bi se osredotočil le še na datume. Na roke sam sem omenil 16. februar 2011, zaradi tega, ker nimam uh, nobenih uh, uradnih podatkov, da uh, naj bi prišlo težav, do težav z podpisom uh, sporazuma v svetu. Če bi do takšnih težav prišlo, potem pa bomo seveda predstavili rok za vložitev predlogo sprememb. Hvala, gremo na naslednjo točko in sicer predlog resolucije gospoda Prede o poročilu napredku Islandije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo kratek bom. Namreč, kot sami veste, je že sedem mesecev, odkar smo sprejeli v plenumu resolucijo v zvezi s prošnjo Islandije o pristopu k Evropski uniji in potem smo imeli čez dva tedna že priporočilo sveta za odprtje pogajanj. Odtlej se je dogajalo marsikaj. Eh, pri naši instituciji smo v oktobru ustanovili mešani parlamentarni odbor z našimi islandskimi kolegi. V novembru se je začel postopek skrininga 34 eh, poglavij in do današnjega dne je 15 poglavi skrininga že zaključenih. V marcu lahko pričakujemo, da bo že oblikovano prvo poročilo o skriningu in s komisarjem Filem smo se že zadnjič pogovarjali o tem, da bi morda načeloma potem v času mađarskega predsedovanja dejansko že odprli prvo eh, poglavje pogajanj. Poglavitne točke mojega poročila lahko strnemo v treh točkah. Kot prvo, glede političnih meril smo ugotovili napredek pri konsolidaciji eh, neodvisnih eh, pravosodnih organov. To je pomemben napredek. Kot drugo, glede gospodarskih meril je zelo pomembno, eh, v bistvu odprto vprašanje v zvezi z nizozemsko in Veliko Britanijo, in to so zadeve, za katere lahko pričakujemo, da bodo v celoti rešene in to je zelo dobra novica. Potem še ena zadeva, eh, težave v finančnem sektorju so bile že odpravljene, prišlo je do bistvenega napredka pri uh, ureditvi nadzora nad finančnimi ustanovami. In potem še zadnja gospodarska točka, še ena dobra novica, da je Islandija izšla iz recesije. To je torej popoln zaključek recesije. In potem na kratko še nekaj besed o javnem mnenju. Nedavne raziskave javnega mnenja, mnenja kažejo, da obstaja Dobra večina, 65 odstotkov islancev, ki so naklonjeni nadaljevanju pogajanj za pristop v Evropsko unijo. To je moja prva pripomba. Druga pripomba, naš kolega iz Reykjavika oziroma naši kolegi imajo že namen izpeljati zelo pomembno kampanjo informiranja o Evropski uniji, tako da bodo lahko državljani Islandije eh, imeli čim več informacij in da se bodo ob koncu tega procesa lahko eh, zares eh, nerodajno odločali o tem, ali so za ali proti Evropski uniji. No, 16. februarja je zadnji rok za vaše morebitne predloge spremem k temu poročilu. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod poročevalec. Il euh, n'y a pas de demande d'intervention sur ce sujet. Nous allons. Če se nihče ne želi oglasiti v zvezi s tem, torej gospod Preda je rekel, da je rok za vložitev predlogov sprememb 16. februar, za Makedonijo pa 15. februar. Uh, nous accueillons Euh, une délégation de... Sedaj pa naj vam sporočim, da z veseljem sprejemamo eh, delegacijo predsednika Slovenkoščene obale in to je sodelovanje, ki že nekaj časa poteka preko skupne parlamentarne skupščine AKP EU. Gospod Džedže Madi je sekretar, generalni sekretar demokratične stranke Slonokoščene obale. Bonjour. Oui, c'était Bernard. Držav eh, celotna delegacija še ni prisotna. Bomo morali malce počakati. E, bomo.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 aura membre du Parlement. Cenjene poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, dame in gospodje. Rad bi vas v imenu predsodnika Alessandra Matara toplo pozdravil, tudi v imenu njegove vlade. V imenu republike so nakoščene obale, bi se vam prav tako rad zahvalil za vse, kar ste storili v času krize v letu 2002. Zonokoščena obala je doživela eh, močno podporo Evropske unije na vseh področjih. Predvsem pa bi izpoudaril pomoč v opremi, v pomoči organizacijam za izhod iz krize in za finančno pomoč pri organizaciji vsega tega. Prav tako ste bili prisotni preko svojih opazovalcev, ko smo eh, pregledovali tudi pravilnost poteka volitev. Še zlasti pa bi se rad zahvalil članom parlamentarne delegacije AKP EU, ki je 3. decembra takoj reagirala na to, kar se je dogajalo v Slonokoščeni obali. Kriza, ki jo je doživela eh, Slonokoščena obala in eh, je trajala skoraj da deset let, je pravzaprav kriza zaupanja. in eh, leta 2005 je z drugim srečanjem v pretoriji eh, na željo kandidatov eh, prišlo do glasovanja o zaupnici v zvezi z izhodom iz krize in procesom demokratizacije, ki so ga zahtevali Združeni narodi. Predsednik Loran Babo pa je v tistem času eh, bil pristaš eh, arbitraže, sicer mednarodne eh, arbitraže, ki je potem ustanovila tudi odbor za certifikacijo. S tem hočem podariti, da je bila mednarodna skupnost eh, vedno vključena v proces eh, demokratizacije, vendar je bila težava v tem, da številni prebivalci zonokoščene obale sploh nikoli prej niso bili seznani s civilno družbo, niti z normalnim postopkom volitev. Prva faza je bila torej ureditev demokratičnega volilnega procesa, tudi eh, s pomočjo vzpostavitve ustreznega volilnega seznama, ki je bil tudi poznaj predmet certifikacije strani mednarodnih organov, tako da smo potem dobili eh, kredibilni volilni seznam eh, s 14 kredibilnimi kandidati. V tem eh, kontekstu so torej potekale prve predsedniške volitve oziroma prvi krog predsedniških volitev. S tem je bil izvoljen predsednik eh, Matara v drugem krogu. Neodvisna volilna komisija je potem eh, objavila rezultate eh, volitev, vendar je morala omeniti tudi potek volitev v prvem krogu volitev, kjer je bilo izpostavljeno uh, vprašanje kredibilne primo predaje uh, eh, volilne dokumentacije iz prvega v drugi krog. Zbrani so bili rezultati, volilni rezultati po posameznih območjih in eh, Potem so bili tudi posedovalni volilnim eh, komisijam in nadzornim komisijam ter tudi predstavnikom generalnega sekretarja Združenih narodov in ustavnemu svetu. Dokumenti so bili oddani v eh, zastavljenem roku. Ta rok je bil 72 ur, eh, ko je bilo treba tudi razglasiti rezultate eh, volitev, leti pa so bili razglašeni četrti dan po volitvah ob dveh zjutraj, to potem ni bilo sporno in eh, v celotni volilni eh, postopek so bili vključeni mednarodni opazovalci, ustavni eh, odbor in eh, tako smo v bistvu preko vseh teh opazovalcev poročanja iz prvega kroga prišli v drugi krog in rezultat drugega kroga volitev je tudi sedanje stanje in današnji predsednik. Žal se je marsikaj v tem volilnem postopku odvijalo v zelo neorganiziranih razmerah, ko nismo mogli zagotoviti niti osnovne varnosti. Predsednik neodvisne volilne komisije je moral poskrbeti za posebne varnostne ukrepe, da je lahko sploh razglasil začasne rezultate eh, volitev. Dame in gospodje, hotel sem vas spomniti tudi na izvajanje 64. člena volilnega kodeksa, ker eh, ta tudi ni bil ustrezno upoštevan strani volilne komisije. Ustavni odbor je zaradi tega preklical rezultate dvomljivih eh, volitev in dal na voljo volilni komisiji dvotedenski rok za ponovno organizacijo volitev. Tako je prišlo do delne ponovitve volitev in končne razglasitve rezultatov. S tem je prišlo praktično skoraj do uh, vojnega udara. Dame in gospodje, demokratični proces je vseeno zmagal in zato bi se radi zahvalili na tem mestu vsem, ki so pomagali vsem mednarodnim institucijam in organom, tudi Afriški uniji, vsem, ki so poslali svoje opazovalce, tudi eh, generalnemu sekretarju Združenih narodov, ki je poslal svojega opazovalca, ker vsi ti so pripomogli temu, da smo v končni fazi uspeli speljati demokratične volitve in da imamo legitimnega predsednika. Pomembno pa je tudi, da so ti demokratični rezultati znanja v svetu. Prejšnji predsednik pa bo imenil, da volitve niso bile demokratične zaradi tega, ker je na njih izgubil in s tem je mislil, da je bil upravičen do eh, vojaške intervencije proti zmagovalcu. Tako je prišlo do določenih izpadov in nasilja, kar je seveda zabeležila tudi mednarodna skupnost. Eh, Medala skupaj se sicer poročala o 310 smrtnih žrtvah, mi menimo, da jih je bilo veliko več, veliko več je bilo žrtev barbarstva in eh, tisti, ki so hoteli do oblasti priti z nasiljem. Mesto Abidžan je utrpelo veliko eh, škodo, prihajalo je do bojev na ulicah, po mestnih četrtih eh, bila je razklicana tudi policijska ura in eh, kljub temu je prihajalo do požigov in pouličnih bojev. Kljub vsem prizadevanjem mednarodne skupnosti in tudi Afriške unije, kljub eh, misiji strokovnjakov, ki je prispela na teren včeraj, moram povedati, da je treba še storiti veliko, da bomo ugotovili, kdo je dejansko, kaj je dejansko storil prejšnji predsednik Babo. In vsak dan si prizadevamo pri mednarodni eh, skupnosti, da nam pomaga vzpostaviti normalno stanje. Humanitarna situacija je zaskrbljujoča, eh, ne samo v Abidžanu, tudi v notranjosti države. Predsednik in tudi Združenje za demokracijo in mir, katerega kandidat je, se trudijo izvesti pogajanja, vendar menimo, da je treba pogledati resnici v oči pogajanja bo namreč ne mogoče realno izvesti v vseh eh, spornih točkah. Mi zahtevamo, da prejšnji predsednik uradno prizna sedanjega in mu omogoči, da uradno prevzame svojo funkcijo in jo izvaja v miru. Prav tako naj vas spomnim, da je bilo na zadnjem zasedanju v Vaga Duguju. Bilo sklenjeno, da ne glede na to, kdo zmaga na eh, volitvah, mora v interesu boljše prihodnosti slonokoščene obale sestaviti ustrezno vlado z vsemi predstavniki Eh, delujočih strank, civilne družbe, da si bodo vsi skupaj lahko prizadevali za boljši razvoj države v miru. Dejstvo je, da se ljudi ne da kar tako razdeliti v dva dela, da ne moramo imeti dveh predsednikov naš predsednik se imenuje Alessandra Matuatara in mi smo ga priznali, zato bi radi videli, da bo tudi mednarodna skupnost, ki je bila vključena v vsta proces od samega začetka, ponudila svojo podporo še enkrat in omogočila legalno izbranemu predsedniku, da uradno prevzame svoje pristojnosti in dožnosti ter zasede svoj položaj. V zonokoščeni obali, dame in gospodje, nestrpno pričakujemo pomoč mednarodne skupnosti in prepričani smo, da je treba podati jasno izjavo o tem, da se ne podpira bivšega predsednika, ki z nasiljem poskuša ponovno priti do položaja. Treba je povdariti, da je treba spoštovati demokracijo. Mi smo prišli sem v miru v Evropsko unijo, ki je pravzaprav referenčna demokracija v svetu. In zato bi radi Eh, da nas podprete, da ne bomo služili za slab zgled, ker če pogledamo, kako so se zadeve odvijale v Afriki in da smo imeli v zadnjem času deset demokratičnih volitev v regiji, si lahko samo predstavljate, kaj bi se zgodilo, če bi pri vsakih od teh volitev poraženec uporabljal vojaško silo za to, da si zagotovi oblast. Zato vas prosim, da podprete našega legalno izbranega Eh, predsednika in da omogočite slonokoščeni obali, da postane polnopravni član mednarodne demokratične skupnosti. Hvala za vašo pozornost in hvala tudi za priložnost, ki ste jo dali naši delegaciji, da, vam, da vam tukaj predstavimo situacijo. Najlepša hvala, gospod generalni sekretar. Dobrodošli ste vsi skupaj in sedaj dajem. Eh, besedo gospodu Stasnju, ki je eh, nekdani podpredsednik v mešani parlamentarni skupščini AKP-EU. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Svoje izvanje bom podal v angleščini, ker mi bo tako lažje. President, eh. Kot so predsedajoči skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, nekdani so predsedujoči, kajti so predsedujoči eh, Louis Michel, nažalost, eh, danes ni mogel priti na to sejo. In zato bi sam rad spregovoril na kratko o situaciji v slonokoščini obali. To situacijo smo zelo pozorno spremljali pred in pa po eh, volitvah konec lanskega leta. Naj poudarim, da Je bila skupna parlamentarna skupščina eden izmed prvih mednarodnih organov, ki so se odzvali na situacijo v državi. Pri parlamentarni skupščini v Kinšasi smo sprejeli resolucijo, ko so bili podani rezultati predsedniških volitev v slonekoščeni obali. Parlamentarna skupščina je obsodila nasilje, ki je izbruhnilo v določenih delih države, ko so bili objavljeni začasni rezultati volitev. Poleg tega je ocenila tudi um, odločitev, da se rezultati, ki jih je naznanila neodvisna volilna komisija, razglasijo za končne ustavni svet ni deloval v skladu z načeli slonokoščene obale in eh, tudi ni deloval v skladu z željo prebivalcev slonokoščene obale. Za nas je najpomembnejše spoštovanje želje državljanov slonokoščene obale. Te volitve so bile šestkrat predstavljene in na njih eh, so prebivalci težko čakali že od leta 2005. Predsednik Kvotara je, Kvotara je um, seveda očitna odločitev oziroma izbira prebivalcev slonokoščene obale. Težko je bilo spostaviti ravnotežje v slonokoščeni obali in težko je spostaviti stabilnost v tej regiji kot celoti. Upamo, da bo skupina, ki je bila vzpostavljena za reševanje krize v slonokoščini obali in regiji, uspela doseči uspešno rešitev. Najlepša hvala. Merci, eh, na parola... Najlepša hvala. Sedaj pa dajem še besedo gospodu Predi kot vodjo opazovalne misije Evropske unije. Eh, hvala lepa. Glede teh volilnih vprašanj smo se pogovarjali, če se ne motim, pred dvema tednoma, ko smo imeli tudi na dnevnem redu eh, slonokoščeno obalo in vprašanje volitev. Rad bi podaril tri zadeve. Prvo je že omenil gospod minister Džedžemadi, eh, šlo je za stanje skoraj da državljanske vojne več kot 200 mrtvih je bilo, obstaja še vedno nevarnost eh, oziroma ogrožena so življenja prebivalstva, ki je izpostavljeno stalnim grožnjam z nasiljem. Skratka, gre za stanje negotovosti, ki se stalno zaostruje. In bojimo se, da morda nismo daleč od prave državljanske vojne. Skratka, ni več normalnih pogojev za življenje. Gre za to, da je nekdani eh, predsednik Bagbo eh, ostal na svojih eh, stališčih in se ni pripravljen ukloniti niti za centimeter ter upoštevati voljo ljudstva izraženo na volitvah. Upamo lahko le, da se bodo pogajanja premaknila z mrtve točke. Sam sem sicer izredno skeptičen glede možnosti, da bi se s pogajanji lahko doseglo eh, bolj razumno ravnanje nekdanjega predsednika. Eh, videti je, kot da vsa ta pogajanja in posredovanja samo krepijo vlogo Gbagba, namreč eh, prebivalstvo si predstavlja, da je s tem, ko jo ustraja, vedno močnejši. Tako vsaj pravijo ljudje, ker vidijo, da pravzaprav pridobiva na pomenu med pogajanji. In še tretja zadeva, ki sem jo hotel povdariti. Stališče afriških držav je tudi pomembno. Evropa je sicer izrazila svojo solidarnost in se hitro odzvala na uh, stanje v slonokoščeni obali, vendar nenadoma v Afriki ni bilo več konsenza glede dogajanj v slonokošeni obali. Sam sem se nedavno pogovarjal s predstavniki Ekovasa, tudi Južne Afrike in eh, Južna Afrika je tudi hotela izpostaviti svoje stališče o regiji, Južna Afrika ima še nadalje pomembno vlogo in tudi močno vpliva na stališča drugih afriških držav. Bilo bi koristno, če bi eh, vodje držav regiji zauzele enotno stališče, ki bi bilo osnova za nadaljevanje pogajanj. Zato me zanima, gospod podpredsednik, ali menite, da so intervencije eh, mednarodne skupnosti neizogibne, če ta novi poskus pogajanj ne bo uspešen. Ali mislite, da je treba vse skupaj ponoviti ali morda povečati format pogajanj? Ne vem, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Hvala vnaprej za odgovor. Uh, eh, je tudi drugo domov intervencijo? No. Monsieur le secrétaire. Morda še kdo? Ne? Potem pa vam dajem besedo, gospod generalni sekretar. Merci, monsieur le président. Je voudrais Hvala, gospod predsedujoči. Res bi se rad iskreno zahvalil gospodu Predi za zelo objektivno poročilo o stanju v slonokoščeni obali. Da gre pravzaprav za zelo dobro zastavljeno sintezo. Žal, uh, delim njegovo pesimistično mnenje tudi o rezultatih eh, misije na visoki ravni petih afriških držav, ki so obiskale Sonokočeno obalo. Žal ne pričakujemo velikih rezultatov. Danes že na ulicah eh, Abidžana potekajo demonstracije da bi se izključilo nekatere člane te e, misije afriških držav. Že to vam pove, da ne pričakujemo velikih rezultatov. Glede samega poteka, pričakovanega poteka e, pogajanj, če ne bi šlo za vprašanja kršitve človekovih pravic, potem ne vem, ali bi sploh lahko pokazali mednarodni skupnosti, kakšna je vloga nekdanjega predsednika Gbagva, eh, ki je skoraj poskušal z državnim udarom ponovno, tako kot je tudi prišel na oblast v letu 2002. Njegova logika je pač danes taka, da je treba Alasana, Kataro in vse druge pač zrušiti z državnim uradom, udarom, ker če to je bilo že v preteklosti uspešno, zakaj ne bi delovalo tudi danes? Poleg tega je tu še pomembna vloga bank iz eh, regije, ki mu tudi v določeni meri finančno pomagajo pri izvajanju njegovih ciljev. Tako da lahko rečemo, da nekdani predsednik Bagbo eh, stoji na dveh stebrih, ima zagotovljeno finančno pomoč in tudi vojno podporo. In eh, zaradi tega ravno podarjam, da je vaša pomoč dragocena, ne le finančna, temveč tudi vsi ukrepi, ki ste jih sprejeli. Namreč eh, naši imajo dovolj denarja, da si lahko privoščijo številne plačance in poleg tega je pomemben še odnos armade v celotni zadevi. Eh, namreč eh, vojska je že tako ali tako naklonjena izvajanju nasilja proti prebivalstvu. Čeprav eh, so v bistvu vojski predstavniki manjšine prebivalstva, imajo vseeno dovolj boči in zato potrebujemo evropsko podporo. Eh, lahko vam pa rečem, da embargo v zvezi s trgovino orožja, ki je bil naložen na eh, sonokoščeni obali, ni bil dovolj učinkovit. Dobro bi bilo, če bi vaši opozovalci prišli na eh, sam kraj dogajanja, da bi se zavedali, kakšno je dejansko stanje. Namreč eh, Gbagbo dobiva na pomenu, videti je, kot da bi bil eh, nepremagljiv in zato lahko tudi tako dolgo ustraja na svojem položaju proti volji ljudstva in s pomočjo izvajanja nasilja. Žal moramo tukaj na glas povedati, da je vojna intervencija očitno dejstvo, da bivši predsednik Bagbo ravno na tem gradi svojo prihodnost, da se pripravlja v tem trenutku, ko to govorimo, na vojaške posege. Vemo, da poteka rekrutacija na podeželju. da zbirajo mladino po vseh eh, in jim nudijo neke vrste enotedensko usposabljanje, potem pa jim dajo roke kalašnikov in so že imenovani vojaki. Ravno zaradi tega potrebujemo vašo podporo, da se bo končala ta drama, katere žrtve so ljudje, in drama, ki se dogaja v tem trenutku, to je neke vrste mrtvaški ples, ki ga je treba zaustaviti. Če bi uspelo, da bi preprečili to vojno, vojaško intervencijo, bi bilo to res dobro, vendar zaenkrat ne vidim, kako bi bilo to mogoče. Hvala lepa, dajem besedo gospodu Bermanu iz odbora za razvoj. Hvala, gospod predsedujoči. Tisto, kar je zanimivo, je, da recimo v Franciji, ko nekdo postane predsednik, postane pre, ostane predsednik do konca življenja. Skratka, imenujejo ga gospod predsednik. To so torej resne zadeve. Gospod Bagbo, Očitno ni sposoben razumeti, da je bil predsednik in da to ni več, da je ta zgodba zaključena. Mislim, da je Evropska unija dobro ukrepala, ko je sprejela uh, finančne ukrepe, omejevalne ukrepe in s tem pokazala, da hočemo preprečiti prizadevanja gospoda Bagva, da se uh, še nadalje oborožuje, da nadaljuje svojim izsiljevanjem z državljansko eh, vojno. Dejstvo je, da je težko obdržati edinost v tako zapleteni situaciji. Žal, v tem trenutku ne moremo predvideti nič dobrega, gospod Bagbo je še vedno tam, razglaša se za predsednika, ne da bi ga priznal kdorkoli. Samo dve državi v svetu sta ga doslej priznali. Vendar gre za neke vrste zaroto, kot pravi on. Sam pa mislim, da ne gre za zaroto proti njemu, temveč zato, da bi moral končno priznati svobodo ljudstva, da lahko odloča po svoji volji. In eh, Tudi Afriška unija se je zelo odločno odzvala na to. Evropska unija prav tako. Ta odločna stališča pa nekoliko medlijo v tem trenutku in to je obžalovanja vredno, ker pravzaprav obstaja močan strateški interes, da se Afrika ukrepi na podlagi demokratične volje ljudstva da sistem ustvari boljše pogoje za življenje. To pa je tudi strateški interes Evropske unije, da se Afriška unija okrepi tudi na ta način. Glede našega odnosa pa je ta jasen, priznavanje eh, diktatur nam nikoli ni v interesu. Vidimo, kaj se je dogajalo pred kratkim in kaj se še dogaja v Tuniziji in Egiptu. Po mojem mnenju bi morala Evropska unija povečati pritisk recimo na Angolo, ki tudi igra neke nečedne igre in da mora Evropska unija vzdrževati pristnejše in pogostejše stike tudi z Afriško unijo in drugimi organizacijami v regiji, kar bi najbrž pripomoglo k iskanju eh, kompromisa tokrat lahko rečemo, prepoznavamo voljo ljudstva, podpiramo demokratično odločitev ljudstva in tako lahko Evropska unija odigra vlogo, predvsem pa si ne smemo dovoliti, da bi zaostali, čeprav je najpomembnejša vloga Afriške unije, da se tudi z diplomatskimi urodji eh, loti vsega, kar je potrebno za izboljšanje stanja, vendar pri tem lahko Evropska unija tudi pripomore s povečanjem svojega pritiska. Treba pa se izogniti eh, oblikam nekega novega neokolonializma. Zato je zelo pomembno, da so tudi naši opazovalci in predstavniki drugih organizacij, mednarodnih organizacij pri vas, da vam lahko pomagajo v tem procesu. Hvala, gospod generalni sekretar. Še eno vprašanje, predem zaključimo z zasedanjem vidimo, da je gospod predsednik Atara in vsi njegovi sodelavci pravzaprav prisiljen delati v nemogočih uh, pogojih, da je pravzaprav blokiran v hotelu. Ali je gospod predsednik svojo vlado morda razmislil o tem, da bi se preselil v eh, mesto, kjer bi lahko imel ustrezno podporo, če že ne more oditi v Abidžan? Hvala, gospod predsedujoči. Gre za del uh, politične kampanje predsednika Katare. Rekl je namreč, da če bo izvoljen, se bo naselil v Jamsu Kruju. In pravzaprav ima v načrtu preselitev glavnega mesta, vendar danes v teh pogojih tega ne more storiti. Eh, glede na pogoje, ki trenutno eh, vladajo v Jansu Kruju, s tem ne bi dosegel drugega, kot da se dežela razdeli na dvoje. Če bi Alasan Kvatara lahko nastopil kot eh, legitimno izbrani predsednik, bi potem uh, eh, podaril potrebo po enotnosti slonokoščene obale, ki bi morala ostati enotna in nedeljiva država. In eh, če bi se sedaj lotili ločevanja slonokoščene obale, bi bil to trajni udarec enotnosti, to bi lahko trajalo potem desetletja zato v tem trenutku bolj potrebujemo zunanjo pomoč, kot je rekel tudi uh, vaš eh, kolega. Tudi pri nas kličemo ljudi, gospod predsednik, tudi potem, ko jim poteče mandat, ampak nekateri s tem niso zadovoljni. Ne moremo pa si privoščiti, da bi iz onokočene obale naredili dve državi samo zato, da bi nekdani predsednik lahko imel svojo. Poskrbeti moramo za to, da bomo imeli pravo enotnost, da bodo vsi prebivalci slovenokoščene obale, tako z severa kot z juga, združili in se skupaj borili za razvoj svoje države, ki ima veliko možnosti, ki lahko odigra tudi pomembno vlogo v regiji in ki je lahko za zgled vlečne sile, tako rekoč eh, lokomotive. Vendar je žal ta kriza to uh, preprečila. Kriza v slovenočeni obali se nahaja tudi v pomembnih dokumentih Združenih narodov in je na nek način tudi predpogoj za trajnostni mir v svetu, da rešimo to stanje. Namreč ne gre samo za to, da se eh, porazdeli moč in da na predsedniško mesto pride Alasan Kvatara. Gre za izraz demokratične izražene volje ljudstva in tudi zahodnoafriške države želijo odigrati svojo vlogo, prispevati svoj delež k demokratizaciji ne le regije, temveč tudi sveta, radi bi dosegli, da bi se vsi naučili upoštevati pravila. Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Hvala tudi vsem članom delegacije, da ste prišli sem in s tem zaključujem zasedanje.